bien, je vous propose de, de démarrer notre séance. Predlagam, da začnemo z današnjim delovnim sestankom, to je naš drugi odmor. Najprej hvala za obdeležbo. Upam, da se nam bodo zamudniki kmalo pridružili. Deset minut že zamujamo, glede na čas, ko naj bi začeli, tako da predlagam, da kar začnemo z delom. Predvidevam, da se lahko vsi strinjate glede točk na dnevnem redu za današnji sestanek. Dobro, s tem ugotavljam, da je dnevni red tudi potrjen. Najprej sporočilo predsednika. Danes imamo pred 16 jezikov za ta sestanek. Vso gradivo za ta sestanek imate na e-meetingu, prav tako pa bo ta sestanek prenašan preko e-streaminga. Pri Prejeli ste tudi priporočila eh, koordinatorjev elektronsko in če se vsi strinjate, bi s tem tudi ugotovil, da smo ta sporočila, priporočila sprejeli, prav? A, tako da kar predlagam, da se lotimo vsebinskih točk na delovnem redu. Kot veste, smo se vsi skupaj na tem drugem odboru odločili, da povabimo tri agencije iz treh držav, eh, da pridejo sem in da predstavijo, kako imajo na nacionalni ravni urejeno problematiko, ki jo poskušamo urediti tudi mi tu. Tako da najlepša hvala Franciji in francoski, eh, in francoski organizaciji Ansens, gospa Weber in gospod Jiri, najlepša hvala, ker ste danes eh, z nami tu. Prvi boste tudi, ki boste predstavili svoj uh, sistem. Gospa Katrile Lumber in gospa Elza Rosen predstavljata švedsko kemi. Najlepša hvala, ker ste danes z nami. Gospa Karen Clayton in gospod Brian Wallacott pa predstavljata HSE iz Druženega kraljestva. Nisem prepričan, da sem prav izgovoril vsa imena, ampak najlepša hvala, ker ste danes z nami. Najlepša hvala tudi, ker ste hitro odgovorili na naših 72 vprašanj. Vem, da so bili roki kratki, roki so kratki tudi pri našem delu. Najlepša hvala, ker ste mm, na natančen način odgovorili naše vprašanje. Pripričan sem, da bojo poslanci imeli še dodatno vprašanje. Je pa to vsekakor odlično, izhodišč, odlično izhodišče za naše delo. Dobili smo torej z vaše strani že uh, gradivo. Uh, Zna pa tudi se zgoditi, da vas bomo po današnjem sestanku prosili za določene pisne odgovore. Kakšna je metodologija za današnje delo? Drugačna bo od prvega sestanka našega odbora. Uveljavljali bomo rečeno ping-ponga. Sicer odgovor vprašanje, odgovor vprašanje in tako naprej tri predstavitve bomo imeli, tri agencije, tri predstavitve, 10-15 minut bomo dali vsaki agenciji. Začela bo francoska Ansens, eh, potem Kemi in potem HSE. Potem pa bi dal priložnost poročevalcu, da eh, postavi vprašanje, dve minuti za vprašanje in dve minuti za odgovor. Imam. Če poslanec meni, da odgovor ni dovolj točen, lahko postavite naknadno vprašanje. Ampak prosim, da upoštevate tudi naše časovne omejitve, tako da nam bo uspelo vse skupaj izpeljati. Začeli bomo s poročevalci, potem koordinatorji in potem tudi z vsemi drugimi člani našega odbora. Prav, če ni več drugih vprašanj, predlagam, da se kar lotimo dela. Besedo dajem gospe Françoise Weber, ki prihaja iz francoske organizacije Ansens. Eh, beseda je vaša, da predstavite organizacije in pa vse delovne postopke, ki jih uveljavljate na vaši agenciji. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vzela si bom par minut, gospod predsedujoči, in vam nakratko predstavila postopke, ki jih imamo za avtorizacijo fitofarmacijskih sredstev pri nas. Da vidim, če deluje predstavitev. Ne vem, če vsi to vidite. Začela bi z razdelitvijo vlog na naši agenciji. Oziroma, kako so vloge razdeljene med eh, ministrstvom in ANZESom. Dva pristojna organa imamo. Eh, ministrstva na eni strani, ki na stalnem odboru na CPVADA glasujejo o uh, odobritvi aktivnih substanc, potem pa imamo še ministrstvo za kmetijstvo, ki je med vsemi temi ministrstvi odgovorno za horizontalne ukrepe in za izvajanje direktive 2009-128. Imamo tudi derogacijo za 20 dni. Vem, da imajo nekateri vprašanja v zvezi s tem, ampak zato je Franciji pristojeno ministrstvo, ne pa ANSES. Potem imamo že urgentne ukrepe, inšpekcije in kontrolo. ANSES je znanstvena agencija, agencija za uh, eh, fitofarmacijsko in zdravstveno varnost in mi smo pristojni organ. In tudi poročamo o eh, aktivnih substancah, prav tako ocenjujemo um, nove pripravke, preden se dajo na trg od 1. julija 2015, tako to, to se ne dogaja zelo dolgo časa, pa smo tudi pristojni za to, da sprejemamo avtorizacije za dejanje na trg in da speljemo vse postopke v zvezi s tem pač sprememba proizvodov oziroma umik proizvoda z trga. Eh, leta 2015 smo vzpostavili tudi sistem eh, fitofarmakovigilence in pa toksikovigilence. Bom omenila tudi malce več podrobnosti v zvezi s tem kasneje. Vodimo tudi inšpekcije in izvajamo kontrole, ampak na bolj omejen način kot ministrstva. Skratka, pristojnosti si delimo ministrstva oziroma vlada in pa naša agencija. Torej, Ansens. Smo agencija za zdravstveno varnost, leta 2010 je bila vzpostavljena, spojili so pravzaprav dve agencije, agencijo za zdravo hrano in pa agencijo za okolje in delovna vprašanja. Izvajamo zelo široke pristojnosti in izvajamo pristop eno zdravje, one health. Delujemo na številnih področjih, ki so zelo korisne, ko ocenjujemo aktivne. Uh, snovi, učinkovine in pa fitofarmacevske sredstva. Mi smo pristojni za hrano, okolje in delo. Zato ocenjujemo tudi kemijske proizvode in firmo fitofarmacevske sredstva, biocide in veterinarska zdravila. Prav tako smo pristojni za oceno substanc v okviru riča. Prav tako pa smo aktivni na področju zdravja eh, rastlin in živali in na področju zdrave hrane. Vse te aktivnosti, naprimer zdravje živali, zdravje čebel, to znanje uporabljamo tudi pri evalvaciji fitofarmacijskih sredstev. Imamo tudi specializiran laboratorij, ki je specializiran za zdravje čebel, ki nam potem pomaga pri ocenjevanju fitofarmacijskih sredstev. Skratka, te misije, te pristojnosti se med seboj prepletajo, naša agencija pa uporablja zelo, zelo integriran model. Kakšna je organizacijska schema naše agencije, odraža zelo široke pristojnosti, ki jih imamo. Uh, imamo te klasične znanstvene podporne funkcije in poleg tega imamo še tri različna področja. Na vaši desni vidite, da imamo 11 laboratorijev, ki se ukvarjajo z zdravjem hrane, zdravje rastlin in živali, imamo referenčne, nacionalne referenčne laboratorije in referenčni laboratorij Evropske unije in referenčni laboratorij za svetovno zdravstveno organizacijo. To razpredelnico vam lahko tudi seveda posredujem, če boste želeli dodatne informacije. To je torej prvo področje. Potem imamo področje za oceno tvegan. Ocenjujemo fizična, kemijska in biološka tveganja. Ocenjujemo tudi, kakšno grožnjo predstavljajo elektromagnetna tveganja, onesnaževanje tal in določene infekcije. Potem pa imamo še eno področje, drugo z desne, ki se ukvarja z evalvacijo in z avtorizacijo fitofarmacevskih sredstev, biocidov in veterinarskih zdravil. In na podlagi vsega tega dela lahko potegnemo določene zelo zanimive sklepe v zvezi z zakonodajo, ki velja. Kakšna so ključna načela? Ob ki veljajo na naši agenciji. Štiri glavna načela za delovanje imamo. Sicer neodvisnost in nepristransko. Imamo stroga pravila za zagotavljanje neznanstvene neodvisnosti in za preprečevanje konflikta interesov. Prav tako pri svojem delu izhajamo ne samo iz interne ekspertize, uporabljamo tudi neodvisne zunanje odbore znanstvenikov, ki jih oblikujemo z razpisi, z javnimi razpisi in pri vsakemu uh, Eh, posamezniku preverimo, da zares ne prihaja do konflikta interesov. Drugo načelo je transparentnost. Zlasti, ker zadeva objavo del in objavljamo tudi nasprotujoče si mnenja, divergentna mnenja. Eh, tretje načelo pa je dostop za eh, deležnike. Naša listina predvideva tudi, da smo odprti za zunanji svet, za zunanje deležnike, vodimo dialog, tudi kar zadeva fitofarmacijska sredstva. In še zadnje načelo, ki je izjemno pomembno, naše dejavnosti um, upoštevajo tudi načela odličnosti. Na, vsi naše, vse naše ugotovitve temeljijo na dokazih. Zelo pomembno se nam zdi tudi primerno razložiti vse znanstvene dokaze, na kateri temelijo naše ugotovitve in odpraviti kakršnekoli pomisleke, ki bi znali obstati po naših ugotovitvah. Zelo pomembno je razložiti torej dobro, kaj vemo in tisto, česar ne. Kako pa agencijo upravljamo? Imamo upravni svet, pet eh, kolegijev ima, En kolegi predstavljajo naše nadzornike, potem sindikate, potem en kolegi predstavlja orga, nevladne organizacije in še enega, ki predstavlja medpanožne organizacije in sodeluje tudi v tem odboru. Imamo pa tudi znanstveni uh, odbor, ki je ne. Uh, odvisen in ki ureja vsa vprašanja, ki so povezane z metodologijo naše agencije. Prav tako smo, imamo orientacijske odbore, kjer sodelujejo vsi zadevni deležniki in s katerimi se večkrat na leto pogovorimo o strateških usmeritvah agencije. In ene zadnje smo vzpostavili specifično za fitofarmacevska sredstva in tudi zaradi vseh vprašanj, ki se pojavljajo, platformo za dialog s deležniki. Ta je odprta za vse deležnike, ki se želijo sodelovati in v okviru katere se pogovarjamo o svoji metodologiji, razlagamo rezultate in odgovarjamo na eh, morebitne vprašanja. Pa še zadnja specifičnost. Imamo tudi um, odbor za poklicno strokovnost in za odpravo konfliktov interesov. Eh, Konflikto interesov. Filozof predseduje temu odboru in eh, ta odbor nam svetuje glede uh, poklicne strokovnosti, glede preprečevanja uh, konfliktov interesov, kar je zares nujno za delo naše agencije. Zdaj pa, ker zadeva fitofarmacijska sredstva, bi želela povedati, kako imamo organizirano delo. Ko smo prevzeli to pristojnost za avtorizacijo dejanja na trg fitofarmacijskih sredstev, so deležniki zlasti želeli zagotoviti, da bomo imeli striktno ločevanje ocene in postopka sprejemanja odločitev. In to smo tudi odrazili v organizacijski schemi. Na desni strani prosojnice vidite, da imamo uh, neodvisen del ocena, ki je posebno neodvisna potem od tistega, ki v končni fazi sprejme eh, odločitev. In direktorica tega oddelka je edina tista, ki je odgovorna in pristojna za znanstveno evalvacijo. In ko je ta evalvacija končana, se eh, ocena posreduje organom, ki se odločajo o avtorizaciji. Fitofarmakovigilanca pa je tudi sistem, ki ga uporabljamo pri tem delu. V okviru tega sistema zaznavamo tudi vse nezaželene učinke, potem ko je neko sredstvo dano na trg. Farmakovigilanca temelji na treh mehanizmih in sicer imamo mrežo za nadzor v zraku, v tleh, v vodi in tako naprej. Ta mreza, mreža je uh, Eh, zelo podrobna. Prav tako lahko izvajamo ad hoc študije, če se pojavijo kakršnakoli vprašanja glede nezaželenih učinkov. Potem pa imamo še sistem notifikacije nezaželenih učinkov. Poklicni strokovnjaki in vsi, ki uporabljajo fitofarmacijske sredstva, morajo nujno sporočati nam o teh nezaželenih učinkih. Prav tako pa nam lahko eh, o tem eh, poročajo državljani. Skratka, fitofarmakovigilanca fito je sistem, ki ga uporabljamo tudi za boljše sprejemanje odločitev, prav tako pa pri sprejemanju odločitev upoštevamo najnovejšo znanstveno literaturo in tako naprej. Ta neodvisna ocena pa temeli tudi na tem, da imamo pač neodvisni a, odbor CES, to so neodvisni strokovnjaki, ta krog izvidite na levi, skratka neodvisni strokovnjaki, še enkrat preučijo a, evalvacijo, ki so jo preizvedli drugi kolegi in jo potem potrdijo. Torej, to je naš postopek za avtorizacijo fitofarmacijskih sredstev. Zdaj pa še par a, podrobnosti glede same a, ocene sredstev. Ocenimo tveganja in nevarnosti. Najprej se oceni nevarnosti, a, pripravi se tudi klasifikacijo, a, o, ocenimo tveganje, tveganja in nevarnosti za a, a, ljudi, živali in okolje in to ocenimo tako za učinkovine, za aktivna sredstva, kot za končne proizvode, ki bodo dani na trg. Kot rečeno, nam pri tem pomaga neodvisni zunani znanstveni odbor. Naša agencija pa je tudi zelo aktivna pri razvoju mednarodnih metodologij, pri standardizaciji in pri nasploh ocenjevanju učinkovin. Kaj zadeva vere in pa resurse, 160 znanstvenikov izvaja te ocene, so um, kemiki, agronomisti, uh, ekotoksikologisti in tako naprej. 160 znanstvenikov imamo, ki izvaja oceno plus vso upravno podporo. Prav tako pa imamo še pet neodvisnih znanstvenikov, ki potem pomagajo oziroma um, izvajo določene aktivnosti na področju ocene. Rezultate evalvacije so v pristojnosti omenjene enote. Imamo tudi sistem fitofarmakovigilence, ki je vse bolj pomemben, zlasti kar zadeva izvajanje nadzora po dejanju na trg. Prav tako imamo smernice, ki so objavljene in na podlagi katerih lahko razložimo, kakšna merila upravljamo, ko avtoriziramo neko fitofarmacijsko sredstvo, ko ga damo na trg. In če zaključim, mislim, da sem že prekoračila dodeljeni čas. Torej, če sklenem. Oh, pardon, se pripričujem, prosovnice so zginile. Imamo tudi javni registr, kjer so objavljene vse odločitve in ocene. Prav tako imamo, prav, imamo um, podatkovno bazo z vsemi sredstvi, prav tako pa imamo listino, ki ureja odnose z vsemi deležniki. Vsi kot vse agencije, z nami stopajo v stik tisti, tista podjetja, ki dajo na taka sredstva, nevladne organizacije in drugi akterje. Pač vsi deležniki nekako stopajo v stik z nami in nam a, poskušajo predstaviti svoja stališča. In zato, da bi bilo vse popolnoma transparentno. Pri tem nam je, nam je e, svetoval tudi naš, na, naš teontološki odbor, smo vzpostavili ta register, ki povzema pač vse stike, ki smo jih imeli, imeli z deležniki, zato da zagotovimo tudi to, da smo vse slišali neko vredno. No, če sklenem še par besed v zvezi s tem, kako naprej morda. Po našem mnenju je evropska zakonodaja zakonodaja, ki zagotavlja visoko stopnjo zaščite. In to velja tako za zdravje, kot za okolje. To mislim, da je ena izmed najboljših zakonodaj na svetu. Ampak mislim, da moramo narediti korak naprej še pri določenih točkah. Treba je, kar se da zgodaj upoštevati nova znanstvena dognanja, vzpostaviti moramo nove metodologije glede. Uh, eh, Tvega novih pristopov in to takoj, ko dobimo uh, nove znanstvene pristope. Prav tako je treba še ukrepiti transparentnost in pa dostopnost do vseh ocen in dokumentov, ki jih pripravljamo. Prepričani smo namreč, da je to pogoj za verodostojnost naših odločitev. Prav tako želimo narediti napredek pri tem, da bi eh, iz, čim hitreje iz trga a, eh, umaknili določene proizvode, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev. Neka urodja za to, za umik to vrstnih sredstev danes že imamo, ampak niso dovolj učinkovita. Prav tako smo opazili, da je prišlo do velikih razkrajanj pri rezultatih ocen glede na sektor naprimer, če primerjamo eh, fitofarmacijo, eh, biocide in veterinarska zdravila. Na podlagi istih podatkov in to zaradi različnih metodologij in različnih znanstvenih okvirov se zna zgoditi to, da pridemo v končni fazi do različnih ugotovitev. In to je zelo težko razložiti ko najdete neko snov v vodi, naprimer, je težko razložiti, da je to sprejemljivo, kar zadeva fitofarmacevsko zakonodajo, ne pa kar zadeva eh, zakonodajo na področju biocidov ali pa obratno. Skratka, mislim, da je treba nekako uskladiti toksikološke par parametre v različnih zakonodajnih aktih. To je bilo tudi vse z moje strani, z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanje. Ja, najlepša hvala za to predstavitev, gospa Weber. Mislim, da smo vsi pazljivo poslišali. Na ta način ste tudi dopolnili vprašanja oziroma odgovore, ki smo jih dobili. Katrina Umberg bo naslednja imela besedo, ona pa predstavlja Švedsko agencijo Kemi. Najlepša hvala vnaprej že za vašo predstavitev. Podi za 15 minut maksimum. Imate 10 do 15 minut. Um. Yes. Um, I would like to give you a brief introduction of the work of... Ja, nakratko bi predstavila delo naše agencije. Tako organizacijsko schemo bi predstavila in kakšno vlogo imamo pri autorizaciji fitofarmacijskih sredstev. Sem Katarina Lundberg, sem vodja enote in sem pristojna za evalvacijo snovi, tako biocidov kot fitofarmacijskih sredstev. Elsa Rosijo je z mano, je pravnica in obe delava na švedski agenciji za kemična sredstva. Naša agencija je osrednji organ za kemična sredstva, ki, eh, nad katerim je nadzor švedska vlada, ustanovljena je bila leta 86. Skoraj 300 zaposlenih imamo na agenciji. 10, ki dela na področju evalvacije učinkovin v fitofarmacevskih sredstev, 35, pa dela na avtorizaciji proizvodov. Še dodatnih 10 pa dela na izvrševanju, pravni, pravnem svetovanju, ekspertiza in usklejevanje mm, dela Evropske unije oziroma z Evropsko unijo, eh, kar zadeva fitofarmacijske sredstva. Imamo nekaj različnih nalog in pristojnosti. Pripravljamo naprimer zakonodajo glede eh, kemikalije, glede kemičnih sredstev, prav tako eh, pregledujemo uloge za odobritev učinkovin. potem eh, izdajamo tudi dovoljenja za prodajo fitofarmacijskih sredstev na nacionalni strani. Eh, prav tako pa izvajamo um, inšpekcije v okviru našega uh, dela, iz, kar zadeva izvajanje zakonodaje. Naša agencija je tudi pristojna za izvajanje uredbe o fitofarmacijskih sredstev. Edina izjema je učinkovitost in pa uh, um, preostala sredstva, residues, razen tega pa skrbimo za vse uh, aspekte avtorizacije fitofarmacijskih sredstev na nacionalni ravni. Naše delo je razdeljeno v različne, med različne enote in oddelke. En uh, enota dela na učinkovinah, eh, ocena substanc, temu pravimo. Potem imamo cel oddelek, ki dela na nacionalni autorizaciji oziroma odobritvi fitofarmacijskih sredstev. Še en oddelek skrbi za vprašanje izvrševanja, izvajanja. Pri nas pa so zaposleni tudi pravniki, ki prav tako skrbijo za izvajanje. Za to delo pa imamo ogromno različnih strokovnjakov v različnih področjih, kar je pač uh, treba imeti za oceno. Kar zadeva naš delo na področju fitofarmacevskih sredstev, moramo pač upoštevati v prvi vrsti uredbo, krati pa želimo uresničevati tudi cilje švedske vlade. Kar nekaj različnih okoljskih ciljev poznamo na švedskem, prvi cilj je generacijski cilj. Naš cilj je, da naslednji generaciji predamo neko okolje, državo, v kateri smo rešili gravne okoljske uh, probleme. Ne, da bi pri tem poslabšali okolje onkraj naših meja. Prav tako imamo 16 dodatnih ciljev glede okolja in sicer želimo ustvariti uh, okolje brez trupa, ne toksično okolje in zato, zato okolje brez trupov pa so štirje dejavniki še zlasti pomembni. Treba je vedeti, kakšne so značilnosti snovi, informacije glede snovi in kemičnih proizvodov mora biti na voljo. Nevarnih snovi ne bi smeli uporabljati več, za fitofarmacijsko sredstvo, to velja eh, za tiste kemikalije, ki morajo biti ukinjene, prav tako pa izpostavljenost tovrstnim sredstv, to sredstvom ne sme biti škodljiva ne za eh, ljudi, ne za okolje. Te cilji nas torej usmerjajo glede tudi prednostnih nalog in prioritet v okviru našega dela. Ker zadeva uredbo o fitofarmacijskih sredstvih, ugotavljamo, da trenutna zakonodaja zagotavlja visoko stopnjo zaščito zdravja, okolje, zdravja ljudi in zaščito okolja, prav tako pa ustvarja notranji trg, saj imamo harmonizirana pravila. Zdi pa se nam po drugi strani pomembno, da ohranimo ta eh, kriterij v zvezi z nevarnostjo za ukinitev tudi ta kriterij glede zanimrljive izpostavljenosti, prav tako moramo še ohraniti načela za, primere, za komparativno oceno, prav tako pa moramo ohraniti sistem CON, Zonal System. Prav tako bi želeli določene izboljšave te uredbe zlasti, bi moralo biti možnost imeti hitro avtorizacijo tvegan z nizkim tveganjem, prav tako bi morali umakniti eno reprezentativno uporabo iz učinkovine, prav tako bi morali spremeniti postopke, zato da bi finalizirali oceno tvegan za učinkovine pred odobritvijo, prav tako bi morali reširiti časovnico, ker zadeva eh, podalj, podaljšavo eh, avtorizacij proizvodov. In ena zadnje bi morali dati pravila glede zaščite podatkov na pleča industrije. Najlepša hvala in z veseljem odgovorim na kakršno koli vprašanje. Merci, merci a vous, madame Lindbergh. Najlepša hvala. No, Pripričan sem, da bomo slišali določena vprašanja tudi v zvedi z vašo predstavitev. Želel pa bi dati takoj besede gospe Elizabeth eh, Clayton, ki predstavlja HSE iz Združenega kraljestva. Izvolite. Dober dan, hvala lepa za vabilo na to izmenjavo mnen. Ime mi je Carolyn Clayton, sem direktorica znotraj HSE. Kolega Brian pa ima zelo veliko izkušenj z uredbo o pesticidih in uporabljate v agenciji. Najprej nekaj o agenciji. Smo neodvisni organ, ki z več kot 40-letnimi izkušnjami. Naša misija je preprečevanje poškodb smrti na delovnem mestu. HSE je ne vladna javna organizacija in je tudi vse čas pod eh, neodvisnim zonanim nadzorom. To pomeni, da moramo narediti enega od teh tekstov, tehnično funkcijo moramo prestati naši organi morajo biti politično neodvisni in neodvisno moramo preiskovati dokaze in vse te tri elemente izpolnjujemo. Prav tako imamo tudi neodvisni odbor, ki nadzoruje naše dejavnosti. Nekaj več kot 2700 delov zaposlenih imamo in zaposleni so po vsem združenem kraljestvu veliko jih je inšpektorjev. Naš pristop k uredbi in izvrševanju delujemo po kodeksu Združenega kresta, to je na voljo na spletu. Smo odločni in pošteni, kar se tiče prava, inšpekcije pa pomagajo, da preverimo zadeve, ko gre kaj narobe, nam preiskave pomagajo, odkriti resnico in se kaj naučiti iz vsega tega. delovna mesta želimo narediti varnejša. Okolje se spreminja, znanost uporabljamo, da nam pomaga razumeti in da pripravimo delovna mesta za jutri. Združeno kraljestvo je še vedno eno najbolj varnih področji za delo. Kar se tiče uredbe za pesticide, to upravlja oddelek za kemikalije pri nas. Tukaj vključujemo vse štiri regije, Anglija, Škotsko, Wales in Severna Irsko. Pa tudi delo za druge regije izven Anglije se dodaja našemu delu po dogovoru. Poročamo pa tudi Ministrstvo za okolje, ki ima tudi celovito politiko za pesticide. Zdaj pa še nekaj o oddelku za kemikalije. To imamo pod eno streho, tako kot fitosanitarna sredstva. Imamo tudi zakonodajo glede kemikalij širše, tudi glede schem kemikalij po drugih uredbah in po uredbi Združenega kraljestva o nadzoru nad kemikalijami. Dobimo po REACH in po REACH uredbe EU o embalaži. Prav tako imamo pravila, ki se dotikajo izvoza in uvoza kemikalij. Pravkar pa imamo z nacionalno zakonodajo direktive EU prenašamo v nacionalno zakonodajo tudi o mutagenosti. Imamo tri lokacije v Angliji, več kot 300 zaposlenih imamo, specialiste znanstvenike, politične sodelavce in ekipo, ki izvršuje zadeve. Regulativni znanstveniki prihajajo iz različnih tehničnih eh, znanosti. Veliko industrij obravnavamo, kar zveč uporabe kemikalij in vemo, da kemikalije prinašajo veliko prednosti za družbe, lahko pa to pomeni tudi grožno za zdravje in okolje. Nadzor izvajamo na učinkovit sorazmeren način, s tem prispevamo k ciljem vlade za zagotavljanje varnosti na delu. CRD ureja pesticide kot neodvisni organ, pa pokrivamo svoje stroške. Deloma nas financira vlada, sami pa tudi zaračunavamo pristojbine industriji za storitve, ki jih upravljamo. Smo pregledni, glede teh pristojbin, to se tudi upisano v zakonodaji v skladu z evropsko zakonodajo 11.7.2001. Imamo pa tudi neodvisen znanstveni odbor, odbor strokovnjakov za pesticide. Tukaj zaposlujemo po pravilih za to, da se izogibamo eh, na skrižu interesov. No letni podlagi upravljamo nadzor, kar se išče CRD, zagotavljamo doslednost in kakovost našega sprejemanja odločitev. Prav tako pa imamo odrežbo vseh akterjev, forum za pesticide naprimer, kjer predstavniki vseh ključnih akterjev za pesticide iz kmetijstva, dobavne verige in z okoljskimi interesi lahko izražajo svoje mnenje. Prav tako se sestajamo skupino za stike, potem skupinami kmetov in z drugimi sektorji. CRD ima tudi močne povezave znanstveniki po Združenem kraljestvu in po Evropi. Naprimer tudi Združene aplicirane biologije, ko pripravljamo no, določene dokumente za delovne skupine. Torej, na kratko. Naš pristop zakonodaj o pesticidih smo neodvisni regulativni organ, vse imamo združeno pod eno streho, več kot 300 zaposlenih imamo, regulativne znanstvenike, politične sodelavce, ki pa za izraševanje. Prav tako imamo veliko znanstvenikov, ki lahko sodelujejo pri različnih regulativnih režimih, kot je to zahtevano. Zelo se osredotočamo, da smo hitri, kar se tiče izpolnjevanja rokov in tudi pobiramo pristebine. To potem pomeni zagon za inovacije, istočasno pa lahko ohranjamo naše regulativne standarde. Zadanje znanstveno odbor nam zagotavlja znanstveno odbor tehnično znanje, najemamo jih po britanskih pravilih. In znanstveni odbor na letni podlagi pregleduje naše delo. Imamo jasne kanale za komunikacijo z vsemi akterji, tudi z odličnimi skupinami, ki sodelujejo z nami. Hvala lepa. Merci à vous, Madame Clayton, donc pour euh Najlepša hvala, gospod Clayton, za to predstavitev. Najlepša hvala vsem predstavnikom agencij za povedano. Da pa prez odlašanja predlagam, da začnemo z razpravo. Gospod Norben Klins ni prišel, nažalost, ni z nami, tako da bo gospod Delej začela s prvim vprašanjem. Eno minuto. Ja, najlepša hvala vsem predstavnikom, trem agencijam, ki so opravile predstavitev. Zelo zanimivo je bilo slišati, kako uh, odlično delo opravljajo. Imam pa eno malce bolj horizontalno vprašanje. Videli smo, kako izvajate študijo in kakšen strok sistem upravljanja imate. Transparentnost je, na primer, bila večkrat omenjena. In zanima me, kaj vi menite o tem, da znanstvene rezultate uh, um, vse skozi postavljajo pod vprašaj glede različnih fitofarmacijskih sredstev in proizvodov. Zdi se mi, da obstaja ogromen razkorak med tem, kako Evropska družba nasploh gleda na vaša mnenja in pa zaupanje, ki ga ima oziroma a, nima glede vaših odločitev, zlasti glede določenih proizvodov. Skratka, zanima a, me, kako vi doživljate to nezaupanje a, e, Evropske družbe. A, Najlepša hvala. Mislim, da je to vprašanje za, vsa, za vse tri agencije. Bo začela ANSES. Eh. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Res je, da živimo v obdobju, ko ima družba ogromno vprašanj glede kemičnih snovi in okolja in zlasti glede uh, eh, fitofarmacijskih sredstev. Mislimo, da je vsako vprašanje legitimno in na vsako vprašanje je treba odgovoriti. To je za nas izziv, za naše zaposlene je to prav tako izziv. Ampak z veseljem odgovarjamo na ta vprašanja, zato ker smo mnenja, da eh, državljani postavljajo ta vprašanja, zato ker potrebujejo odgovore. Prav tako je uh, treba znati tudi samega sebe včasih postaviti pod vprašanje, še enkrat opraviti delo in potem predstaviti zres znanstvene uh, odgovore na vprašanja. Najlepša hvala, gospod Limberi. Eh, ja, hvala lepa. Zavedamo se, da obstajajo različna mnenja, kako bi naj si razlagali znanstvena dognanja. Nimamo pravzaprav pravih razlogov, da bi dvomili o podatkih, ki jih dobijamo strani industrije, njihovih prošnjah za odobritve. Izvajamo neodvisne inšpekcije, to izvajajo strokovnjaki z različnih področji. Prav tako pa primerjamo študije z ocenami, ki jih opravljamo. Tako da kakšnih večjih težav ne vidimo pri upravljanju dela in pri ocenah, ki jih opravljamo. Nadalje. različne študije lahko vodijo do dvomljivih sklepov. Kajti določen manevrski prostor je za ocene, imamo pa potem tudi notranji postopek znotraj. Vse in vse države članice lahko prispevajo, kjer si tudi z vlastnim strokovnim znanjem. To je torej transparenten proces. Um, uh, uh, Tako da mislim, da kakšnih večjih težav ni ta proces, da je zadostno podlago za ložitve, ki se spremajo. Si, um, si... Najlepša hvala. Gospod Volkot? Če. Um... Hvala lepa. EO ima najstrožje regulativne standarde, globalno gledano. Imamo zelo jasno zakonodajo, jasne smernice. ki so jih pripravili strokovnjaki po vsej Evropi. Smo neodvisni organ, sledimo tem smernicam zelo natančno. Naše delo pa se pregleduje v peer review, notranji nadzor, zunanji nadzor. Tudi EFSA in EKA in druge države članice se torej med sebojno nadzorujemo. tem smernicam sledimo zelo natančno, smo zelo pregledni, odprti. To, kar smo slišali glede transparentnosti, akterji, prosilci lahko zahtevajo visoke standarde in smo pripravljeni na to in potem seveda tudi podpiramo naše odločitve. Hvala lepa. Merci. Donc je propose de, de... Najlepša hvala. Predlagam, da kar nadaljujem. Bart Stens je naslednji naš soporočevalec. Izvolite. Eh, Najlepša hvala in tudi hvala za uvodne izjave vsem predstavnikom agencij z držav članic. Nas zanima predvsem eh, člen 11.2 iz eh, te uredbe, kjer piše, da lahko država članica poročevalka na, na transparenten način izvede eh, to oceno. Opozoril bi na vprašanje 69, ki smo ga zastavili, namreč zanima nas, kako eh, vi obravnavate to, da se kopira in potem posreduje informacije, ki jih je podal vlagatelj eh, prošnje. To eh, je včasih namreč problematično. Združeno kraljestvo pravi, da poskušajo zelo jasno označiti, kje ste samo prekopirali informacije. Pravite, da to za zeleno barvo označite. Švedska pravi, da to zelo eh, jasno prikaže in da nekako, da to dajo v navednice, če je to prekopirano. Zanima me, kako lahko eh, zagotovite, da je vse preučeno neodvisno in eh, zagotovo, če ste samo prekopirali to, kar je podal prijavitelj. Kaj pa, če niste država članica poročevalka, kaj potem eh, naredite za takšno prijavo? Ali to pregledate, ali sami naredite dodatne preiskave, ali samo vzamete poročilo države poročevalke in sprejmete takšno, kot je? to me zelo zanima. Najlepša hvala. Merci. Najlepša hvala. Gospod Merci, za danes. Donc le, le travail euh, d'analyse de, analitično delo, ki ga upravljamo in pa uloga, ki ga oziroma uredba nalaga prosilcu, da da vse podatke agencije. Naša naloga pa je, da pročimo vse te podatke in da ko je protokol študije dobro opisan, je to eden izmed elementov, ki ga lahko ohranimo. Kar zadeva sama, samo analizo podatkov in pa tolmačenje teh podatkov, v tej fazi pa je treba biti zelo previden in iti zelo daleč. In za vse, za vse to vrstna vprašanja zadevo zdaj še enkrat pretresemo in preučimo. Naš cilj je, da vsebinsko analiziramo vse podatke in da pripravimo potem vso gradivo. In če ta gradivo uh, spoštuje oceno učinkov, lahko uh, ostane v poročilu. Ko ocenjujemo tudi delo države članice poročevalke, imamo dostop do njihovega dela in ga analiziramo na spletu. Imate številne komentarje držav članic glede del države članice poročevalke. Po potrebi pa se potem vračajo tudi na neobdelane podatke. To je torej delo, ki ga usklajuje EFSA, ampak države članice tudi vsebinsko komentirajo te podatke. Naš cilj pa je, da smo transparentni in da je vse to lahko predmet posvetovanja na spletni strani EFSA. Ja, najlepša hvala. Želi kdo še kaj dodati? Gospod Lindberg. Vrjažu tem tim. Hvala, tak. E, ja. Da, hvala lepa. Naj povem tole. Vedno izvajamo neodvisne ocene podatkov, ki jih posreduje podjetja. Velike razlike so v kakovosti in načinu poročanja. Če vidimo, da je bilo podano dobro poročilo, potem lahko citiramo iz teh dokumentov. In potem se lahko seveda vračamo tudi na besedilo iz študije same, če menimo, da je to natančno opisano. Smo pa zelo previdni. Ko pregledujemo študije, kaj smo pripravili mi in kaj je. Prosilci. Vse, na vsak način pa imamo neodvisne ocene. Pa da imamo raznolike pristope. Tako pa tudi skozi samo študijo preverjamo, kakšne so dejansko razmere. potem se lahko osredotočimo na določena področja in si to bolj poglobljeno pogledamo. Ampak običajno se osredotočamo na tista najbolj kritična področja. Hvala, želite še kaj dodati? Izvolite, prosim. Thank you, chair. Um, Hvala lepa. vse ocene pozorno pregledajo naši kolegi v drugih državah, članicah. Zelo podrobno se tega lotimo. Če imamo kakšne podatke, zdročene študije in so posilci to citirali, potem smo seveda pripravljeni to zapisati tudi v naših dokumentih, kar se tiče tolmačenja teh podatkov, pa zelo jasno navedemo kot naši kolegi, da je to naš prispevek, prispevek Združenega kraljestva pri oceni tega. Potem dobimo pripombe iz drugih držav članic in naša naloga je, da odgovarjamo na vsa vprašanja in to seveda zelo, zelo podrobno spremljamo. Velik nadzor je. Včasih smo malo učinkoviti za to uporabljamo pa iste formulacije, kot jih uporabljajo prosilci, kot je zahtevno zakonodaj. To uporabljamo, to, to je dejstvo, da. Hvala. Merci, Bart. Compliment. Bart, izvoli. Um, ja, nekaj bi še dodal iz teh eh, odgovorov na vprašanje 69. Vidim, da obstajajo tri različne metode dela. Eni eh, citirajo to, kar je bilo preve, napisano v poročilu eh, prijavitelja, drugi pa ne. In zanima me, ali agencije mislijo, da bi imeli tukaj enak način, da bi torej vsi uporabljali enak postopek in da bi jasno navajali, kaj je bilo prekopirano. Pa še nekaj. Odgovori so bolj jasni na papirju kot iz vaših ustnih odgovorov. Zanima me torej, ali vedno korektno citirate, ko nekaj prekopirate iz prijave prijavitelja? Ali je to vedno v navednicah? Lahko potrdite. Hvala, gospod Lenberg. Jo, tak, eh, om jaz... Hvala lepa. Naj začnem s prvim vprašanjem, kar se tiče skupnih pravil. Mislim, da je to zelo dobra zamisel. Na splošno imamo veliko možnih izboljšav v samem formatu dokumentacije, ki jo dobimo od podjetij, poročil, ki jih pišemo. Lahko bi se skupaj postalo bolj očinkovito, bolj jasno. Kar se tiče naših lastnih poročil, pa tole. Načelo je, da študije preberemo, pregledamo in če najdemo formulacije, ki se nam zdijo zanimive. Mislimo, da tega ne bi mogli bolje zapisati, potem to seveda skopiramo in prepišemo. Če pa želimo jasno povedati, da je to tisto, kar so dalje prosilci, potem damo to v narekovaje. Če pa, zahte, eh, če pa to zadovoljuje naše zahteve po tem, kar eh, želimo zapisati, lahko storimo oboje. Včasih torej skopiramo, prilepimo, damo narekovaje, včasih pa uporabljamo to kot naše lastno besedilo. Kaj pa je ključnega? Ključno je to, da to že na začetku neodvisno pregledamo in lahko to navedemo samo, če resnično podpiramo to besedilo. Hvala. Predlagam, da tole vprašanje zaključimo tu. Ansens, kaj pa vi menite v zvezi s temi skupnimi pravili in se vam zdijo primerni odgovori ostalih? Gospa Weber, ja, najlepša hvala če zaprav razumela te, ta vprašanja in odgovore, ugotavljam, da imamo pravzaprav identične metode dele, kar zadeva eh, začetno oceno ali pa peer review-e. Glede same oblike in pa načine, kako je ta oblika berljiva za uporabnike, pa obstajajo razlike. Ja, strinjam se, da je treba narediti nekaj napredkov glede formata, glede predstavitve dela agenciji, eh, ki predstavljajo državo članico poročevalko in pa eh, peer reviewerja. Hvala. Hvala lepa, da, ta skupni pristop k razlikovanju med tem, kar so podali prosilci in kar je zapisala druga država, o tem lahko podpremo. Hvala. Tudi oziroma ne samo pri postopkih, ampak tudi pri uh, samemu načinu dela, mislim, da bi bilo prav primerjati metodologije. Povedali ste, da imate podobne metodologije. Vem, da se tu ne moramo spuščati v podrobnosti teh metodologij, ampak nisem pa sem prepričan, da se strinjamo glede um, same strukture postopkov, ki jo uporabljate. Dobro bi bilo, če bi dobili te podrobnosti v pisni obliki, zato da bi lahko potem tri različne metodologije uh, primerjali in potem predlagali tudi bolj homogene postopke. Tako, kar zadeva samo vsebino, samo strukturo, kot sam format. Dobro, predlagam, da gremo naprej. Marta Mela, ki je zamenjal gospod Bonafé, je poročevalka skupine e-, e-, SND. Najlepša hvala. Včeraj sem se pogovarjal s poročevalko v senci Simona Bonafé, tako da bi najprej želel se zahvaliti vsem agencijam, ki so odgovorila, ki so odgovorili na ta vprašanja. 72 jih je bilo. Ampak včasih eh, ugotavljamo, da držav članic ne dobimo jasnih odgovorov. Tako da imamo določene vprašanja glede metodologije izbora določenih znanstvenih ocen, na podlagi katerih eh, se agencije oblikuje, oblikujejo mnenje. Imamo vprašanje za vse tri agencije in sicer se vam morda ne zdi zelo nujno, da sprememo nek mehanizem za standardizacijo, kar zadeva pristop do znanstvenih študij, da imamo neko konkretno izmenjavo dobrih mnen med državami članicami. Obstaja nek stalen dialog med državami članicami, zato da bi države članice k tej problematiki pro, pristopale na bolj homogen enak način. To je vprašanje za tri agencije, za vse tri agencije. Gospod Mercier, Anzes. Kar zadeva študije, tu gre za študije, ki so potem tudi objavljene v znanstvenih publikacijah. Kako te upoštevati? Odgovor je, treba jih je upoštevati, jih analizirati, treba pa je tudi harmonizirati to je način, kako lahko razumemo te študije. To delo je kompleksno. Študije so bile izvedene upoštevajoč določen znanstveni protokol, ki pa morda ni slonil samo na oceni tvegan oziroma nevarnosti. Tako da so tudi podatkovni elementi te študije različne kakovosti, zaradi česa je treba to na tak način tudi brati. EFSA je vzpostavila v sodelovanju z državami članicami dokument, eh, pravzaprav smernice, ki jih zdaj izvajo države članice, kar zadeva uh, raziskave, ki jih opravljamo v literaturi in kar zadeva uh, kakovost študij, ki jih upoštevamo. glede na to, kako kakovostna študija, se potem odločamo, kakšno mesto ji bomo dali v a, samem postopku ocene. Vem, da je to delo na dolgi rok. Prav je, da stopamo še naprej v smeri harmonizacije, glede določenih snovi pa drži, da imamo ogromno študij in to lahko obogati našo oceno. Potrebujem pa tudi veliko časa za a, to vrstne študije. Pri določenih snoveh pa nimamo toliko a, študij in na ta način pač manj obogatijo našo oceno. Skratka, mislim, da moramo še napredovati glede študijo in analize študij literature. Hvala. Merci, Madame Lundberg. Hvala, gospod Lundberg. Sur la question de l'harmonisation, on voit bien dans la position. Glede harmonizacije. Ansen si zdaj pozval k več eh, harmonizaciji, k več, harmoni, več koordinacije. Um, tak, um, Hvala lepa, predsednik. Naša ocena je, da zakonodaja že pomeni, da imamo sklene ocene, sklene evalvacije, imamo zelo jasne zahteve, katere informacije je potrebno oceniti. Industrija tudi ve, katere podatke mora podati. Prav tako pa vemo, katere smernice OECD moramo uporabljati. Če pa imamo potem še dodatne študije, ki jih lahko rabimo, potem lahko to tudi seveda storimo. Poleg smernic OECD imamo še dodatna pravila, kako lahko te študije ocenjujemo. Razlike, ki nastajajo, pa se porajajo zaradi dejstva, da imamo različne strokovnjake na različnih področjih in z različnih ravni družbe. Enaki rezultati študije se tudi verjetno potem tolmačijo na enak način, če pa imamo težko razložljive študije, potem, če so nejasne, potem pa pride do razprave. ampak to je zaradi različnega tehničnega znanja, ko na to gledamo z različnega vidika. Na splošno pa se mi zdi, da tako zakonodaja kot pravila pomenijo, da imamo zelo sklajen način lotevanja se tega. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Kaj se, izvolite. Thank you, Chair. Hvala lepa. Imamo standardizirano metodologijo, smernice OECD, imamo dobre laboratorijske prakse, kar se tiče izvajanja študij, ki so povezane z varnostjo. Imamo tudi dobre prakse, kar se tiče učinkovitosti. Veliko smernic imamo iz EFSA, e, potem Evropske fitosanitarne organizacije in Tu je točno zapisana zasnova, obnašanje, analiza teh študij, prav tako pa tudi poročanje o letih. Vse države članice v EU uporabljajo standardizirane modele, smernice EFSE, e, kako uporabljati podatke za modeliranje in napovedi. To je torej zelo standardiziran pristop kot so že dejali kolegi, vsi uporabljamo enako sklenjen pristop. Ampak vsak vidik znanosti pa je seveda tak, da dvomimo o zanesljivosti. Vedno je nek vidik negotovosti, nič ni absolutnega znanosti. In presojati v tem je težko. Je vse? je vodilna pri interpretaciji. Pomaga državam članicam, da imajo še bolj usklajen pristop, kako si tromačiti to negotovost, nezanesljivost. Hvala lepa. Merci. Donc, je parle à monsieur Pieka, donc, qui... Hvala, gospod Pieka je naslednji, ki uh, danes na mišču gospod McIntyre. Še. Ja, Hvala lepa. Hvala lepa vsem agencijam za predstavitev govorim o imenu McIntyre, ki žal ne more biti z nami. Vprašanje. Vprašanje predvsem za Švedsko. V vašem odgovoru omenjate dva vidika glede območij. Pravite, da je morda območje prej veliko in drugič, če se uporablja toplogradne pline. Lahko razložite, kako bi lahko ta sistem območij spremenili glede na razmislek o različnih okoljskih podnebnih pogojih lahko tudi francoski in britanski predstavnik razmislite o tem prek pisnega odgovora. Ko bi lahko spregovorili reformi 11.9 skozi 2, 11.7 skozi 2009. Prosim, če je možno odgovoriti na to. Merci, madame Rosen. Hvala, gospa Rosen. Sure. Uppdelningen av zonerna är att det är baserat på att i... Kako mi to razumemo? To je odvisno od kmetijskih podnebnih pogojev. Imamo razlike med različnimi državami po EU. Želimo torej porazdeliti breme in to na različna območja tako da lahko si potem delimo delo med območji, ki so si podobno, kolikor se le da. Ena država članica lahko torej oceni aplikacijo za celotno območje. Zato, da je potem ta ocena kar se da učinkovita, pa želimo to utemeljiti na državah članice, ki imajo podobne podnebne elemente. Najlepša hvala. Gospa Moris, za Alde. Ja, najlepša hvala. Naj, Diči Sente je odgovorila, da med 933 nacionalnih avtorizacij ne, spošteje, ne spoštujejo evropskih pravil. Zanima me, kakšna je vaša razlaga v zvezi s tem. Potem kot drugo, glede, glede vedno manjšega števila ptič in opraševalcev v Na podeželju me zanima, kako vaše agencije upoštevajo to ključno vprašanje eh, spoštovanja biotske raznovrstnosti. Potem tretje vprašanje, zakaj eh, tako pogosto uporabljate derogacije iz 53. člena. Eh, gre za urgentne postopke v Belgiji. Se to vrstne derogacije uh, uporablja zelo pogosto, naprimer kloropektina, ni treba eh, odobriti skladno z urgentnim postopkom. Zanima me, če izvajajo na vas kakršnokoli pritisk, drugi organi. Mislim, da sem presegla svoj čas. ANSES, izvolite. Merci, Merci, monsieur le Président. Euh, je ne... Najlepša hvala. Ne vem, kako odgovoriti na prvo vprašanje, zato ker bi morala dobiti malce več vprašanj glede zakonodaje, ki ste jo omenili. Ne poznam na pamet glede biotske raznovrstnosti. To upoštevamo pri ocenah, zato ker za vsako učinkovino in za vsak priprave, kot cenimo, učinek na okolje, na fauno in floro. Torej, tako kot, eh, oziroma cenimo, kako bo to uh, učinkovalo na rastline, na nevretenčare, pretenčare in tako naprej. Kot rečeno, pa imamo tudi sistem um, farmakovigilance, ki nam omogoča to, da zaznamo nezaželene učinke, ki jih v postopku ocene nismo zaznali. Glede derogacij pa mislim, da je treba to ocenjevati od države do države članice posebej in vsako derogacijo posebej. Mi trenutno nismo ocenili vseh derogacij, ki smo iz, do zdaj izdali. Hvala. Ja, ja, pa če smem kot predsednik še nekaj omeniti glede derogacij. V nekaterih državah članicah jih uporabljajo več, v drugih manj. Gospa Lindberg. Ja, eh, jag kan tyvärr inte ge något svar på den första. Najlepša hvala. Na prvo vprašanje nekako ne morem odgovoriti, namreč ne vem točno, kaj ste imeli v mislih tukaj. Kar pa se tiče zaščite biotske raznovrstosti, pa naslednje. Eh, v naši oceni tveganja za okolje ponavadi opredelimo najbolj občutljive vrste. Potem pripravimo dodatne študije za te občutljive vrste in si ogledamo, kakšna bo stopnja vpliva na te vrste. Določimo stopnjo, pri kateri vpliv ne bo opazen in to potem združimo tudi z vrste določenimi nepredvidljivimi faktorji. Na tak način pokrijemo razpon občutljivosti pri različnih vrstah. Po našem mnenju s tem zadostno zaščitimo biotsko raznovrstnost. Zadnjega vprašanja pa nisem razumela. Hvala lepa. Tako kot eh, kolegica, tudi jaz mislim, da pri prvem vprašanju ni jasno, katera pravila se tukaj kršijo. Mi se vsekakor potrudimo, da bi izpolnili vse roke, ki so zadani. V Združenem kraljestvu smo v lanskem letu pravočasno izdali 93,9 eh, odstotkov vseh potrditev ali zavrnitev. Ne vem torej, v čem je problem. In potem drugo vprašanje, če sledim kolegici iz eh, Švedske. Mi se osredotočimo na različne organizme, ki so tukaj tudi uh, izpostavljeni. EFSA je pripravila mnenje glede upoštevanja biotske raznovrstnosti, ampak države članice še nimajo tukaj enotne metodologije. Države članice zelo pozorno razmislijo o tem, kako eh, bi lahko uh, vse to vplivalo na raznovrstnost. Pa še tretje vprašanje tukaj, eh, mi zelo resno jemljemo takšne situacije in smo zelo pozorni na to. Gre samo za nevarnosti, ki jih ni mogoče drugače nadzorovati. Če že izdamo dovoljenje, mora biti za zelo omejeno uporabo in tudi nadzorovano uporabo, seveda. Pojasnim naj še naslednje. Pri vsakem dovoljenju, kjer odobrimo odstopanje, razumemo, da obstajajo tudi tveganja, ki eh, jih pri določenih eh, dovoljenjih za promet ne upoštevamo. Zato vedno vključimo tudi naš odbor strokovnjakov za pesticide. Preden se izda dovoljenje, moramo pridobiti tudi mnenje strani ministrstva. Torej, tukaj obstaja res podroben pregled. Ko se izda dovoljenje, pa mora ta organizacija še vedno naslednje leto podati povratne informacije o poteku. Torej, tukaj je precej nadzora. Hvala. Merci. Hvala, gospa. Res 30 sekund, da precizirate, kaj ste imeli v mislih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi britanskemu strokovnjaku iz, uh, za odgovor na tretje vprašanje. Sicer lahko to dopolnimo tudi v pisni obliki. Glede datuma, ki sem ga omenila iz leta 91, bom prebrala eh, to, kar je napisal Digi Sante. Inšpekcijska enota je ugotovila, da od 9 do 33 odstotkov trgizacij za metanol v evropskih pravilih evropska pravila niso izvajene oziroma da so avtorizacije ne temelijo na evropskih pravil, ki veljajo že v leta 91. Zato to pa tudi poslala in predlagam, da nam pošle odgovore v pisni obliki. Ampak to je veliko, ena tretjina vseh avtorizacij ne bi upoštevala torej naše zakonodaje že zadnjih 20 let. Hvala. Eh, si vzale tako na pobozicijo domov? Če se strinjate, predlagam, da se o tem pogovorimo o pisni, v pisni obliki. To je zelo precizno vprašanje. Mislim, da je prav, da tudi odgovor točen. Najlepša hvala. Gospa Zekamp. Najlepša hvala, predsedujoči. Imamo vprašanje glede možnosti izbire pri podjetjih ko gre za to, da vložijo prošnjo pri laboratoriju ali državi članici, ki jo sami izberejo. Torej, možnost izbire države poročevalke obstaja in ali to pomeni, da obstaja konkurenca med posameznimi nacionalnimi organi. Odgovori, ki smo jih dobili, so bili zelo previdni in so se izogibali dejanskemu odgovoru. Prosim, da to pojasnite. Namreč eh, mislim, da morajo biti jasni postopki glede tega, kako podjetja izberejo državo poročevalko. Mislim, da je bilo to vprašanje za tri agencije. Ne vem, če, če bo odgovoril gospod eh, Mercier ali gospa Weber. Merci, Hvala, gospod eh, predsednik. pravilo, je pač pravilo, ne glede na to, kaj si o tem mislite, ekspertiza. Ena država članica je pomembna za neko podjetje. Pač podjetje se odloči za neko državo članico v primeru novih učinkovin. Prav tako bo podjetje zelo zanimala predvidljivost in spoštovanje rokov investira, pričakuje donos na investicijo. Potrebuje predvidljivost, tudi kar zadeva roke in kar zadeva ekspertizo. Če se pojavi težava, bo država članica povedala, kje je nastala ta težava in dosjeja. Ne moremo kar pustiti, da čaka. To so pač pravila, ki veljajo. In ko ena država članica, naprimer Francijo, kontaktirajo za to, da bi bila država članica poročevalka, ampak eh, tega dela, recimo, da ne moremo vključiti v svoj delovni načrt ali pa da nimamo dovolj resursov za to, da bi lahko spoštovali vso odličnost in ekspertizo v predpisanih eh, zakonskih rokih, eh, podjetju predlagamo, da kasneje predloži svoj dosje. In če jim ta odgovor ni všeč, obstajajo druge države članice, ki, na katere se lahko obrnejo kot države članice poročevati. Glede dostop do trga se lahko uh, izda avtorizacija samo po odobritvi ta zakonodajni akt odobritve odpre vrata za možnost, da se podoli dovoljenje autorizacije. Tako da nimamo nikakršnega privilegiranega dostopa a, do trga, glede na to, katera država članica sprejme odločitev. Ja, če si smem dovoliti še eno vprašanje. A, Torej, to pravilo lahko so zakonodajalci spremenijo in zanima me, če vi kot agencija, če se strinjate s tem, da se podjetje samo odloča, v katero državo članico bo šlo. Mislim, da je bilo to vprašanje. Naša zamisel, to, kar imamo v mislih, je, da bi morda spremenili pravilo. Zanima pa nas, kaj vi mislite o tem pravilu. To mislim, da je bil smotr vprašanja. Lahko vam damo nekaj časa za premislek, ampak vse me razumete. Nekateri izmed nas se sprašujemo, zakaj, je, zakaj se pač podjetja lahko odločajo eh, prosto glede države članice poročevalke, potem pa grejo lahko za podaljšanje na komisijo in tako naprej. Skratka, zanima nas, kaj vi menite o tem eh, pravilu. Gospod Lindberg, vaj, dajem vam besedo za to, da odgovorite na vprašanje. Se upravičujem, zato ker sem se umešal v razpravo. Hvala. Eh, jo, ja, tak, eh, jaz skulle seja, a... Hvala lepa. Samo pri novih prijavah lahko izberejo državo poročevalko po ženi. Ko gre za obnovitev dovoljenja, pa se delo porazdeli med različnimi državami članicami in sicer s pomočjo komisije. Države članice so v prvi vrsti tiste, ki se tukaj odločajo. Odvisno pa je od tega, katere države članice imajo določene zmogljivosti in eh, tudi osebje za to, da bi obdelali novo vlogo. Na švedskem, naprimer, obravnavamo samo eh, obnovitve dovoljenja in ne obravnavamo novih vlog. Razlog, zakaj bi neko podjetje izbralo raje eno državo članico kot drugo, pa je verjetno to, katera država ima določene zmogljivosti, določene vire, pa seveda tudi jezik, v katerem se potem to vloži. Morda je podjetje imelo že stike z neko državo članico in imajo z njimi dobre odnose. Kot je povedala Francija, tudi jaz menim, da je za podjetja pomembno, da razumejo sam postopek. Namreč eh, stroški za dajanje novega izdelka na trg so zelo visoki in prav zato imajo podjetje visoko motivacijo za to, da bi podjetje hitro prišlo na trg. Prav zaradi tega bodo verjetno izbrali državo članico, ki bo učinkovito, koliko je le mogoče, obravnavala to vlogo. Hvala, gospod Vlakot. Najlepša hvala. Patent za takšne proizvode je približno 15 let. 8 do 9 let v tem času pa podjetje potrebuje, da eh, pridobi vse podatke, ki so potrebni za pridobitev dovoljenja. To stane približno 150 milijonov evrov. Če je neko podjetje sedaj v devetem letu in kmalo bo potekel patent, potem si seveda, seveda želite čim prej dobiti dobiček eh, za vse te naložbe, ki ste jih že uložili. Podjetje posledično izbere državo članico, ki bo kar sedaj hitro in učinkovito obravnavala njihovo vlogo. Upajo, da bodo lahko izdelek čim prej umestili na trg. Prav zato tudi imamo ta rok 52 tednov in določene druge roke, ki jih je potrebno pri aktivnih snovih upoštevati. Ocena, ki jo opravi država članica, je eh, tudi del notranjega peer reviewja, torej druge, drugih 27 držav članic opravi peer review, pa tudi EFSA in tako naprej. pri nas torej ne vidimo težave s tem, v katero državo članico gre prijavitelj, ko uloži eh, prošnjo za izdajo dovoljenja. Mislimo namreč, da bodo vse države članice ponavadi prišle do istega zaključka, kakorkoli že pa bo potekal tukaj še pirivil med vsemi drugimi državami članicami. Merci beaucoup. Donc, la... Najlepša hvala. Gospod Pedičini. Pardon, euh, madame, madame Azekam. A, gospa Madazekam, izvolite, lahko dopolnite vprašanje. 30 sekund, pa plus, yes. le... 30 sekund, ne več. Žal, fuzite. Ek... Hvala lepa, predsedujoči. Ja, čisto kratko dodatno vprašanje še imam. Namreč rekli ste, da tukaj želite fleksibilnost, učinkovitost, hitro obravnavo vloge in tako naprej. Ampak slišala sem med drugim tudi to, da eh, bi neko podjetje lahko vložilo vlogo pri laboratoriju, s katerim so v preteklosti imeli dobre odnose. Ampak to je za moje pojme dober razlog, da pri obnovitvi dovoljenja ne izberemo države članice, kateri, ki je v prvi vrsti obravnavala to snov prosim za odziv uh, organov, kaj oni mislijo, ali ne bi bilo bolje, da bi v laboratoriji različnih držav članic obravnavali to snov. Euh, ja, pravilo je, da če v teh 30 sekundah postavljate drugo vprašanje kot v uh, prvi fazi, bo vse skupaj zelo težko izvedljivo predlagam, torej, da bi to vprašanje pustili za eh, drugi krok razprave. Če ne, če boste vsi v svojih 30 sekundah, naknadnih 30 sekundah postavljali dodatna vprašanja, eh, ne bomo nikoli končali. te razprave. Skratka, naknadno vprašanje lahko dobite samo, če je odgovor v prvi fazi ni bil jasen. Skratka, lahko postavite bolj specifično vprašanje povezano s prvim vprašanjem, ne pa nekaj posebno novega. Predlagam torej, da se tega vprašanja lotimo v drugem krogu. Na ta način bomo vsi dobili priložnost za uh, govor. Gospod Dana Noev, vidite. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi vsem trem agencijam za predstavitve. Kot je povedala EFSA, je uloga država član, države članice poročevalke ta, da potrdi, ali je bila raziskava izvedena točno, da je študija točno in da so eh, informacije predlagatelja točne. BFR pa je preučila oziroma ugotovila, da je treba v poročilo o glifozatu dodati več sto strani, um, ki so jih vzeli direktno iz dokumenta proizvajalca. Zanima me, če je ANSES e podobno postopala že v preteklosti, ko so ocenjevali ali naj podelijo avtorizacije ali ne. BFR je ugotovila, da so študije slabe in da ne upoštevajo kancerogenih učinkov glifozata. Še eno vprašanje ima, da tri agencije zanima me, katere kriterije, znanstvene kriterije uporabljate, po, pa, po pa katerih lahko ocenite, da je neka znanstvena študija uh, nizke kakovosti. Najprej hvala, gospod Weber. Najprej. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot smo to razložili že prej, preučujemo dosjeje podjetij in v okviru tega preučimo tudi neobdelane podatke, ki izhajajo iz dosjeja. Skratka, oni nam predložijo dosje, mi pa potem preučimo, ali se strinjamo z vsako vrstico, z vsako ugotovitvijo in z vsemi tolmačenimi tega poročila. Uh, in ohranimo samo to, s čimer se posem strinjamo. Skratka, preučimo vse informacije, jih analizirali, naši strokovnjaki so to preučili in se potem odločimo, katere elemente lahko sprejmemo, katerih ne, oziroma katere bi lahko sprejeli pod pogojem, da jih spremenimo. Zna se zgoditi, da so določeni odstavki dobesedno predpisani iz dokumentacije podjetja. To drži. Ampak to pomeni, da smo vse skupaj preverili in prišli do istih sklepnih ugotovitev. Torej, prosilec predloži dosje, uloga znanstvenikov pa je, da preverimo, ali so ta tolmačenja točna, če so ugotovitve sprejemljive. Tako lahko torej razumete to, pri, to pripisovanje iz eh, dosjejev. Podjetja, ki jih potem najdemo v končni evalvaciji države članice. In sicer mi opravimo vse analize, včasih tudi spremenili določene elemente in se včasih z njimi tudi ne strinjali. Glede kakovosti študij pa bi zelo dolgo časa rabila, da razložim vse kriterije, ki jih uporabljamo za oceno uh, kakovosti študij in verjetno bi lahko kolega na to temo kaj dodal, ampak mi preučimo, ali je metodologija kakovostna, kdo jo je izvedel, kako so predstavljeni rezultati, kako so ti razloženi, obrazloženi in tako naprej. To so znanstvena pravila, ki veljajo horizontalna, univerzalna pravila se to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 Kaj menite o tem, da bi lahko a, podjetje, da podjetje lahko samo izbira državo članico poročevalko, v kateri je vzpostavljeno? No, eno vprašanje imam za Ensens in sicer, kje je dosje Surfos Langfrolja po oceni sodišča in zanima me, kako. A, poteka postopek avtorizacije za dojanje, dejanje na trg Poltoša. Euh, euh, Najlepša hvala. Ansens bo začel, verjetno, gospa Weber. Če odgovorim na vprašanje, ki so nam iz, bila zastavljena. Seveda lahko podjetje zbere državo članico, v kateri ima sedež, v kateri jo spostavljajo. Težko se je postaviti v kožo podjetja. Jasno pa je, da država članica predstavi evalvacijo, ni pa tista, ni pa edina, ki a, potem sprejme dokončne odločitve. Imamo tudi mehanizem strekovnega pregleda, peer reviewa in ugotovitve, ki jih potem sprememo v končni fazi, so skupne ugotovitve EFSE in države članice. Ni država članica EFSE. Glede sufok za flora, to je insekticid, ki je bil autoriziran na evropski ravni v Franciji. Smo ga odobrili v obliki dveh pripravkov. Ta avtorizacija je bila potem tudi predmet izpodbijanja na sodišču strani nevladne organizacije. Sodišče v Nici je potem zamrznilo obe avtorizaciji. Danes sta torej ti avtorizaciji zamrzneni in čakamo na dokončno pravnomočno odločitev sodišča glede odobritve za dejanje na trg. Glede proračuna za evalvacijo aktivne snovi. ta proračun je omejen, določen. Na ta način eh, lahko tudi agencija pokrije svoje stroške, imamo tudi določene pristojbine, pristojbine pa so različne glede na dosje. Če gre za učinkovino, zaračunamo 200 tisoč evrov, če gre za nizko oziroma če gre za, za neko sestavino z, nizko, z nizkim tveganjem, je cena nižja za fitofarmacijska sredstva, pa eh, je pristojbina tam okoli 60 tisoč evrov. Ampak to mislim, da je odvisno od države. Najlepša hvala. Bo Kemi še kaj dodal, gospa Lindberg? Vsaj glede prvega vprašanja. Ja, tako se mi je. Najlepša hvala. Mi nimamo nobenih težav s tem, da lahko podjetja sama izberejo, v kateri državi želijo podati vlogo. Kar pa se tiče vlog za obnovitev dovoljenja za promet, Tukaj se nam zdi smiselno, da se podatke izmenjuje. Več razlogov je za to. Kar se tiče našega dela, je vedno dobro, da dobimo nove snovi v pregled. Na tak način namreč eh, zmanjšamo določena tveganja. zmanjša se tveganje, da bi preveč poenostavili naš pregled posamezne snovi. Namreč, če je država članica že pregledala isto snov, potem obstaja tveganje, da bi mislili, da je bilo to že dobro opravljeno in tega ni potrebno še enkrat podrobno pogledati. Seveda nimamo nobenih dokazov, da se to res dogaja, ampak nasplošno gledano je nam ljubše, da si izmenjujemo te primere z drugimi državami članicami. Hvala. Hvala. Gospa Clayton. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede prvega vprašanja naj povem, da nimamo nobene težave s tem, da ima podjetje možnost izbire. Glede novih aktivnih snovi in eh, obnovitev, tukaj sprejemamo odločitev komisije in imamo težavo s to alternativo. Združeno kraljestvo je pogosto izbrana država poročevalka, ker imamo veliko znanja in zmogljivosti, ponujemo pa tudi eh, učinkovito izdajo dovoljen in dobro sodelujemo z prijavitelji v primeru, da potrebujemo dodatne podatke. Nisem razumela drugega vprašanja, ampak morda bo kolega odgovoril še na tretje vprašanje. Izvolite. Budgets. Torej, kar se tiče proračuna, pri novi aktivni snovi je cena približno 150 eh, tisoč do 250 tisoč evrov za obravnavo. Podobno tudi pri eh, obnovitvi. Za biopesticide pa je cena približno 30 tisoč evrov. Če gre za preprosto vlogo za vzajemno priznavanje, je cena približno 5 tisoč evrov za bolj kompleksne primere pri obnovitvi dovoljenja pa bo cena približno 30 tisoč evrov. Najlepša hvala. Merci, merci a vous pour la, la Najlepša hvala za te natančne odgovore. Gospod Dilajn si je zdaj že zapustila. gospa Juzar, imate za ELS kakšno vprašanje kot koordinatorka? Gracias, presidente. Yo había pedido... Hvala. Na začetku sem prosila za besedo. Ne vem, če ste si to pribeležili. Imam vprašanje. Dobro, na začetku se želim vsem zahvaliti. Ja, de regle gratifike pa je koordinator. Ne, pač obstajajo pravila glede ko koordinatorjev. Najprej dobijo besedo poročevalci, potem koordinatorje in mm, potem člani. Tako se je odločila skupina. Videl sem vas ampak moram spoštovati ta pravila, takšna je pač demokracija. Izvolite. Eh, bueno, muchas gracias a, a las... Torej, najlepša hvala vsem trim agencijam za odgovore na ta vprašanja. Zanima pa me, kakšne odnose imajo te agencije z EFSO pri avtorizacijah. Vi ocenjujete tveganje na podoben način kot EFSA. In v zadnjem odgovoru sem slišala, da določene agencije zaračunava pristojbine, zato EFSA pa tega ne sme. Zakaj gre prosilec torej neko agencijo, ki mu zaračunava pristojbine, ne pa na EFSO, ki bi to verjetno naredila za ston? Vi ste torej kot poročevalci oziroma kot prosilci v tistih državah članicah, ki imajo vzajemno priznavanje. Potem te ocene, ki jih vi izvedete, jih EFSA samo prevzame za svoje oziroma še enkrat izvade, izvede vsa, vso delo. Pa še vprašanje imam za gospod Webergo. Govorila je o fitofarmacijskih proizvodov in o farmakovigilanci, ampak uredba o farmakovigilanci velja samo za zdravila. Torej, ko ste omenili fitofarmacijska sredstva, govorite torej o rastlinskih proizvodih, ki jih uporabljajo v zdravilih oziroma o kemičnih proizvodih, ki se uh, uporabljajo v. v fitofarmacevskih sredstvih za zdravje rastlin. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Eno postopkovno zadevo bi želel omeniti. Pravilo, ki smo si ga skupaj postavili, je, da imamo eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Ampak, če v tej minuti postavite tri ali štiri vprašanja, agencije ne morejo odgovoriti na ta vprašanja v dveh minutah. Če želimo vsem dati priložnost udeležiti se v uh, to razpravo, bi vas prosil, da postavite samo eno vprašanje. Če vam pa kaj ni jasno po prvem krogu in če menite, da so njihovi pisni odgovori nejasni, bomo pa imeli še drugi krog, v katerem boste lahko postavili uh, vprašanje v zvezi z tistimi odgovori, za katere mislite, da so nejasne. Gospodi, prizvolite. Donc... Najlepša hvala. Imate vprašanje torej glede tega, kako EFSA izvede oceno neke snovi, ne da bi imela država članica kot poročevalko. Danes tega zakonodaja ne predvidila, se pa lahko to spremeni. Uh, obstaja tudi različna pravila, skladno s katerim velja, da tudi ko imamo poročevalce, so določene evropske agencije veliko bolj aktivne v samem postopku evalvacije. Danes pa zakonodaja določa, da je, zakonod da je država članica poročevalka tista, ki, ki pripravi oceno. EFSA pravzaprav nima operativnih zmogljivosti za to se pa to lahko spremeni. Glede fitofarmakovigilance pa se upravičujem, morda sem to prehitro predstavila. Fitofarmakovigilanca temelji na istih načelih kot farmakovigilanca pri zdravilih. Eh, preko tega mi izvajamo nadzor nad škotljivimi učinki fitofarmacevskih sredstev, potem, ko se dajo na trg. Fitofarmakovigilanca temu rečemo. Vem, da je ime skoraj da identično, ampak gre za to, da pač nadzore, nadzorujemo nezaželene učinke pesticidov. Gre pač za nek mehanizem, s katerim lahko kar se da hitro zaznamo nezaželene učinke pesticidov, ki jih uporabljamo eh, pač na rastlinah, zato da bi te nezaželjene učinke odpravili, kar se da hitro zlasti tudi spremembo odločitev, kar zadeva autorizacijo za dejanje na trg. Najlepša hvala. Gospod Pavel Pok ima besedo koordinator. Izvolite. Well, thank you, chair. Najlepša hvala. Težko je izpolniti vse, te vaše, vse ta vaša časovna pravila poskušal se bom držati ene minute, ampak eh, težko bi bilo, da zastavim vprašanje samo eni iz agen izmed agencij. To bo težko. Vrnil bi se na 53. člen, nujno eh, izdajanje dovoljenja in eh, odstopanja. O tem smo že govorili pred kratkim. Švedska je tukaj zelo dober primer, namreč ta država je uspela omejiti izdajanje nujnih dovoljenj in odstopanj. Prav zato jih prosim za pojasnila, bolj podrobna pojasnila, glede tega, kako so dosegli to, v narekovajih, bolj učinkovito obravnavo izdajanja dovoljenj. Oni so namreč dober primer. V svojih odgovorih ste napisali, da obstaja povečanje novih eh, dovoljenj za dolgoročno perspektivo trenutno obstaja več eh, izdelkov na trgu z eh, dovoljenji in zato obstaja manjša, poraba, manjša potreba po nujnih eh, dovoljenih in odstopanjih. Kar se tiče tega, kar je povedala HSD, pa naslednje. Pravite, da je več potrebe po uh, odstopanjih, zato ker je manj izdanih dovoljenj. To je popolnoma v nasprotju z tem, kar je povedala druga agencija in zanima me, katerih eh, aktivnih snovi je sedaj manj na trgu. Merci. Najlepša hvala. Gospod Rozen. Tak. Uh, vi so. Najlepša hvala. Mi smo opazili, da je veliko vlog za nujne dovoljenje in prav zato smo začeli rešiti to težavo. Najprej smo si ogledali zahteve, ki so vključene v 53. člen. Analizirali smo, katera dokumentacija je potrebna v tem primeru in razmislili o tem, kako oceniti ta, te vloge. Ali so zahteve drugačne za vsako rastlinsko vrsto, kakšne podatke potrebujemo, da bi ocenili, ali gre za nujno situacijo. obstaja veliko različnih variant, različnih podvrst in zato je bilo to zelo eh, zapleteno. Na podlagi te opravljene študije potem prijavitelju sporočimo, kakšne so zahteve. Še posebej v primeru, ko dobivamo več ponovljenih ulog lahko prijaviteljem povemo, kaj je v tem primeru potrebno. V zadnjem času smo dodali nekaj predpogojev in zaradi tega smo pogosto lahko prijaviteljem povedali, da preprosto niso storili dovolj, da bi dolgoročno razrešili težavo. Mislim, da je to eden izmed načinov, kako rešiti ta problem. Ta situacija namreč prizadane najbolj uporabnike, imetniki dovoljenja, pa nimajo velikega interesa, da bi spremenili status eh, vlog tukaj, še posebej na švedskem, ki ima relativno majhen trg. Ulakot. Hvala, gospod Ulakot. Najlepša hvala, gospod predsednik. Specifično vprašanje za nas je govorilo o tem, zakaj je pri nas več nujnih eh, izdaj dovoljenja v skladu s članom, členom 53. Takšno dovoljenje se izdajo, če pride do nepričakovanih težav. Pri nas imamo težave z sadno muho, ki se je pojavila in ki povzroča težave na določenih rastlinah v Belgiji, na Zinizemskem, sedaj tudi v Združenem kraljestvu. Iz različnih razlogov ne obstaja veliko različnih eh, insekticidov, ki bi imeli veljavno dovoljenje za te vrste sadja in ki bi lahko preprečevali to sadno mušico. Ona izliže svoje ječeca v eh, to sadje in potem imamo težave, namreč eh, zaradi tega ne uspevajo češnje, maline, robide in tako naprej, brunice prav tako. To je seveda problematično, namreč eh, kupci ne želijo kupiti malin, ki imajo notri, eh, torej ki niso eh, primerne za prodajo. Poleg tega bo posamezni kmet moral plačati visoko globo, če v trgovini najdejo njihove, njihovo sadje, ki vključuje črve, naprimer. Pogovarjali smo se z industrijo in ugotovili, da nujno želijo novih eh, sredstev, s katerimi bi lahko preprečevali to sadno mušico. Ogledali smo si, kakšne so alternative, pripravili smo razpravo, poleg tega je naš strokovni odbor pripravil predstavitev. Preučili so veliko količino raziskav in razmišljali o tem, kako bi lahko nadzorovali tega škodljivca. Torej, ta mušica napada različne vrste mehkega sadja in prav zaradi tega na podlagi vseh teh razprav smo izdali nujna dovoljenja za nadzor eh, nad to sadno mušico. To je primer, ki upam, da kaže, eh, zakaj smo v zadnjih leti izdali več nujnih dovoljenj na, podlog, na podlagi člena 53. Sedaj preučujemo tudi nekaj rednih prijav v okviru člena 53 in upam, da bo to čim prej razrešeno na običajni način. Hvala, gospod Weber, eh, za nas. Hvala, gospod predsednik. Predlagam, da pripravimo pisni odgovor v zvezi s tem. Naj pa obenim še enkrat to, da se posem strinjam z našim britanskim kolegom in sicer mi in pa Ministrstvo za kmetijstvo prouči, ali je urgentna odobritev zares potrebna, skladno s postopkom po 53. členom. oceniti moramo tudi morebitne tveganje na človeško zdravje, tudi v okviru tega postopka. Pa še na nekaj bi opozorila. Ko primerjamo število derogacij v različnih državah, je treba primerjati tudi, kakšne pridelke imajo, kako so raznoliki in tako naprej. V Franciji imamo različne kulture, ki se. Razlikujejo po celi Franciji, pač na jugu imamo drugačne pridelke kot na severu, prav tako pa imamo kar nekaj uh, tropskih pridelkov, zato ker imamo ozemlja tudi v Indijskem oceanu, Karibih, uh, eh, Južnji Ameriki in tako naprej. In ti tropski sadrži pogosto uporabljajo pesticide, ampak v majhni meri in v V tem lahko iščemo tudi uh, odgovor na tako veliko število derogacij. Ampak to je samo delni odgovor, obljubljen, da bomo odgovorili tudi v pisni obliki. Najlepša hvala, gospod Pok. For, for, uh, hvala lepa, še eno dodatno vprašanje. Imam namreč zanima me, če je priglasitev vseh teh eh, odstopanj na voljo javnosti. Pa še nekaj. Zanima me, ali je vaša, trgo, vaša država članica takoj predložila vsa ta, vse te prilesitve o odstopanjih, kot je to zapisano v skladu z členom 53 komisiji. Hvala. Gospod Volakot, izvolite. Ja, vsa nujna dovoljenja so priglašena komisiji. Nisem prepričan, da je to javno ali so te informacije javne. To pa res ne vem. Madame Rosen. Eh, Kar se tiče priglasitev komisiji, mi smo to seveda storili eh, v primeru, če je prišlo do sklepa o izdaji dovoljenja in odstopanja. Ne vem pa, ali je to javno na voljo ali ne. Euh, v Franciji je zato pristojno ministrstvo za kmetijstvo, ne Anses, ampak to je objavljeno to je javno objavljeno. Ja. Prav, hvala. Zdaj pa predlagam, da nadaljujemo z gospodom Pikarjem, eh, ki ne domišlja gospod McIntyre. Hvala, bom kar v polščini v svojem jeziku. V zvezi s to komisijo budi sprava transparentnosti in verigodnosti. In to verigodnosti vas. Tukaj gre predvsem za preglednost in zanesljivost. Zanesljivost je seveda pomembna za vas. To se postavlja pod vprašanje in tudi mnenje agencij. Je pa jasno, da morajo agencije biti financirane, da one so na trgu do določene mere. Podjetjem zaračunajo določeno ceno, za oceno. In marsikdo bo šel malo na krok in pogledal cene. Bolje plačati 150 kot 200 evrov. Res obstaja to. In potem drugič, imate tudi kakšne komercialne agencije, ki gledajo samo na dobiček in potem vzajemno priznavanje. Švedska agencija, naprimer, izda mnenje, certifikat po uredbi EU. Podobno s farmacevskim področjem, ali potem druge države morajo sprejeti to mnenje, ta certifikat. Merci. Hvala. Ansems. Gospod Mercier, prosim. Hvala, gospod predsednik. kar zadeva glede tega, da tekmujemo na področju cen za nove aktivne substance in za dosje. Ja, res je, deločne države članice so cenejše od drugih. Ampak tu se treba postaviti sledeče vprašanje. Kaj je industrialcu podjetju v interesu? Da ima poceni postopek, ne da bi vedel, kakšen bo rezultat, oziroma da plača malce več, in lahko računa na ekspertizo in da ve, da bodo spoštovani roki. In odgovor je, da stavijo več na ekspertizo. Z, bolj jim je všeč, da pokomentiramo mi, kje so težave, da se to odpravi in da je situacija predvidljiva. Vprašanje cene, ki se oplača, je povezano tudi z donosom na investicijo in donos je zares neprimerljiv s temi pristojbinami. Tako da gotavljamo, da je v interesu oprosilca predvsem to, da obstaja ekspertiza in da se spoštujejo roki. To je njimu interesom. Dajem pa še besedo gospe Weber. Hvala. Glede vzajemnega priznavanja, ne povem, da to omogoča lažje dajanje na trg sredstev v drugih državah članicah na podlagi odločitve, ki jo sprejme prva država članica. Ampak ta mehanizem vzajemnega priznavanja ne vodi avtomatično odobritev drugih držav članic. In pogosto se zgodi, pogosto, da se v Franciji to ni zanemrljivo, da dobimo prošno za vzajemno priznavanje, ki jo ne odobrimo oziroma jo samo delno odobrimo zato, ker In ne pridemo vedno do istih sklepnih ugotovitev kot država članica, ki je izdala prvo avtorizacijo. Razlogi za to so zelo jasni. Mm, so povezani zlasti z ekotoksikologijo država članica, ki je izdala neko prvo odobritev. Ima določeno podnebje, naprimer Grči, da so izdali to prvo dovoljenje, potem pa v Franciji ta isti dosije preučimo, analiziramo in za ekotoksikologijo izvedemo scenarije, ki upoštevajo ne samo podno, podnebje, kot ga ima v Grčiji, ampak tudi uh, podnebje, ki ga imamo v Franciji. In kar zadeva regijo Pikardi, naprimer, bojo obstajala drugačna tveganja glede onesnaževanja tla, kot pa tveganja, ki jih imajo v Grčiji. Tako da uh, obstajajo specifične zahteve v državah članicah, od katerih se zahteva vzajemno priznavanje in včasih ocena ne bo identična. Včasih bo zavrteno vzajemno priznavanje, včasih pa samo delno priznano za določene uporabe. Kot to pravimo v našem žargonu, določeni kriteriji pač ne morejo biti spoštovani. Zdaj, zdaj, zlasti, ker zadeva ekotoksikologijo. Najlepša hvala. Gospa Lindberg. E, Hvala lepa. Kot sem že omenila, na švedskem nimamo prošen, nimamo vlog za nove snovi, tudi nismo imeli nobenih vprašanj, kar se tega tiče. imamo pa precej prošen za določene aktivne snovi. Čez milijon švedskih kron je to. Vendar pa ne vemo, ali je ta pristojbina tista, ki odrača ljudi. Če je to razlog, da nismo poročalci, ne vem. Bom dala še besedo kolegici. Kar se tiče priznavanja, se strinjamo, da bi moralo načelo subsidarnosti pomeniti, da bi zmogli upoštevati reference določene države članice. Iz določenih razlogov, to smo zapisali tudi v naših odgovorih, pa lahko obstajajo določene težave pri spremanju ocene druge države članice izkušnje, ki smo jih imeli v preteklosti, pa bodo uporabljene za to, da izboljšamo postopke za prihodnost. Um, Hvala lepa. Prvo vprašanje. Cena za oceno. Če je vaše podjetje namenilo 115 milijonov evrov, potem ne bodo izklade razlike med cenami po državah članice. želijo si hitrosti. Vsaka aktivna substanca je lahko vredna 10, 20, 30 milijonov evrov prodaj letno. Tako da seveda stano dobivamo sporočilo, da cena ni pomembna. Agencija nima pogodbenikov. Vse to upravljamo mi, kot neodvisni regulator. Da bi potem izterali naše stroške od posilcev, to je politika Združenega kraljestva in tukaj moram reči, da nimamo benega dobička. Vem, krutke tilkom no, i vi europejski. Čisto na kratko. Imamo sporedno trgovino v Evropi. Po eni strani imamo prost pretok dobrin, francoska avtorizacija, pa ni nujno tudi spoštovano Nemčiji. Vous avez une réaction à ce propos ou c'est juste. Euh, Bi se kdo želel odzvati odzval, na to, kar smo slišali, gospod Peber? Ja, obstaja kategorija dovoljen in sicer gre za dovoljenje za paralelno trgovino in ko dobimo prošnjo za odobritev to vrstnega dovoljenja, ogotovimo, ali je proizvod, ki je izdelan v drugi državi članici, um, primerljiv z proizvodom, ki ga izdelujemo v Franciji in v. Eh, okviru paralelne trgovine bi ga lahko tudi tržili v Franciji. To je malce drugačen postopek. Ampak pri tovrstnih postopkih drži, da tudi če so evalvacijo izvedli v drugi državi članici, mi še enkrat preučimo, ali je to veljavno za naše ozemlje. Oziroma, če obstajajo neke posebne zahteve, ki veljajo zlasti za naše ozemlje. Prav, predlagam, da nadaljujemo. Anja Zekamp ima besedo. Lahko izkoristite ta čas, ki ga imate kot uh, koordinatorka. Eh, eh, ja, Hvala lepa. Ja, prosim, da odgovorite na moje vprašanje, ki sem ga podala prej. Namreč, ali ne bi bilo bolj smiselno, da ponovno preuči um, vlogo za obnovitev druga država članica kot pa izvorna? Poleg tega pa me zanima še nekaj ali ne bi bilo dobro, da bi imeli možnost, da sta dve državi soporočevalki. To bi bilo morda smiselno tudi, naprimer, kot, eh, tudi naprimer, v primerih, kot je glifosat, ki so precej kontroverzni. Pa še eno vprašanje imam glede eh, posamečnih podatkov. Namreč ali dobijo laboratoriji denske eh, surove podatke ali pa dobijo podatke, ki so bili že predelani. Eh, iz industrije. Torej, v kakšni obliki dobijo laboratoriji te materijale in podatke? To me zanima. Ali to podrobno preučite ali pa pač prevzamete podatke industrije. To se mi zdi izjemno pomembno, namreč surovi podatki so izjemno pomembni pri objektivni oceni. Hvala. Merci pour la question. Voilà, gospod Mercier, novino Ansesa. Hvala, gospod predsednik. Glede ponovne ocene že obstoječih snovi, ki se tržijo v Evropi takole. Obstaja sistem redistribucije, ki ga usklajuje komisija in številne snovi obstajajo za katere se država članica poročevalka spremeni. Spet za druge snovi pa ostane ista država članica poročevalka, ampak obstaja redistribucija te vrstnih snovi v veliki meri. To že obstaja, lahko bi šli še dlje in vse porazdelili, ampak te porazdelitve, te porazdelitve obstajajo. Kar zadeva sistem v kateri bi mi imeli državo članico poročevalko in soporočevalko. Ta eh, sistem uporabljamo sistematično za snovi, ki jih ponovno preučujemo. Imamo poročevalko in soporočevalko. Vedno bolj pogosto pa se dogaja tudi to, da imamo za nove eh, učinkovine tudi ta sistem poročevalca in soporočevalca. Zato pravzaprav zaprosi podjetje, ki uh, predloži dosje. To vrstna partnerstva uh, smo imeli v preteklosti s kolegi iz Združenega kraljestva. Glede tretje točke, glede teh eh, neobdelanih podatkov, glede proizvoda, bom poskušal odgovoriti pač v, na vaše vprašanje. Mi dobimo dosje, država članica, poročevalka dobi dosje v zvezi s učinkovino. In ta dosje Eh, vključuje um, študijo primera in pa analizo, ki je bila izvedena skladno s smernicami glede nevarnosti in tvegan. In v teh elementih, ja, v teh podatkovnih elementih imamo tudi neobdelane podatke, ki so jih morda uh, pridobili uh, podizvajalci v laboratoriju ali pa laboratoriji proizvajalca, ki je v lasti proizvajalca glede proizvodov, ki jih uporabljajo za to, da pripravijo to študijo, glede tega smo imeli številne analize glede učinkovin, kje se izvajate študije in te to delo opravi država članica poročevalka in potrdi vse te met analitične metode. Zelo pomembno pa je to, da proizvod oziroma substanca, ki se uporablja za te uh, študije, zares tudi substanca, ki se bo potem tržila. In eden problematičnih elementov je identifikacija testiranih proizvodov. Znanstveniki bi morali iti še dlje pri eh, tem vprašanju. Na ta način bi uh, agencije za ocene laže uporabljajo njihove študije. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Lindberg. Ja, vidite. Hvala lepa. Če imamo prošnje za obnovitev, je potem komisija, ki odloča o razdelitvi dosjejo državam članicam. Menimo, da to dobro deluje francoski kolega je dejal, da to pomeni, ta razdelitev pomeni, da bomo imeli novo državo članico. In če gre za različne snovi, potem nadaljuje ista država. Na švedskem skušamo zamenjati poročavce, kjer je to možno in ustrezno. kot države članice moramo imeti možnost, da izvedemo oceno, ki jo podamo. Veliko parametrov je potrebno poštevati. Pri poročevalci potrebno je izpolnjevati roke in tudi zakonodajo. Na švedskem to deluje tako da oceno upravimo sami, potem pa vključimo soporočevalca. Ko je ocena končana, potem to pošljemo soporočevalcu, preden pošljemo EFSI. Potem imamo razpravo in skušamo pripraviti razpravo skupno stališče, mislim, da to dobro deluje in nimamo želje, da bi to spremenili. Dobivamo vse podatke, tudi izvorne študije. Imamo torej so dokumentacijo, ki jo potrebujemo za izvedbo neodvisne ocene. Pokosto si pogledamo prvotne študije, da si Ogledamo podatke. Podjetje lahko poda določene informacije, mi pa morda potrebujemo še drugačne, še kaj dodatnega, da se odločimo vsem skupaj. Ne dobimo vedno vseh podatkov za preliminarno oceno. Merci, monsieur. Najlepša hvala, gospod Plekot. Um, my colleagues are... Hvala lepa. Kolegi so že veliko povedali, ne bom ponavljal. Ne pozabite pa, ne glede na to, kdo je poročevalec ali so poročevalec, vse države članice imajo vse podatke in lahko izvedajo medsebojni pregled za učinkovine. Torej, zelo veliko je teh medsebojnih pregledov in mislimo, da kdo je poročalec, ni tako zelo pomembno. Merci, Najlepša hvala. Predlagam, da nadaljujemo Mišele Rivazin za zelene. Hvala, gospod predsednik. Ogromno vprašanj imam, ampak se bom malce omejila. Agencije prosim, da nam malce več poveste o informacijah, o zaupnih informacijah. Ko preberem uredbo 1107-2009, ugotavljam, da v sedmem členu piše, da prosilec, ko predloži vlogo, prosi, da določene informacije, ki jih fizično loči od oseja, obravnavate zaupno. To piše v tem členu in države članice ocenijo, ali je to razumna prošnja. Države članice, torej to ste vi, vi ste tisti, ki oceni, o, ocenite, ali je a, treba upoštevati prošnjo predlagatelja za zaupnost. Ko izvedete neko študijo o toksikologiji, me zanima, zakaj bi bilo karkoli zaupno. Gre za poslovne skrivnosti. To je prvo, kar me zanima. Drugo vprašanje pa je sledeče. Za vsako agencijo me zanima, eh, dokoliko uh, sporov je prišlo, sodnih sporov, kdo jih je sprožil in zakaj. Potem tretja zadeva, omenili ste vzajemno priznavanje. Ali vzajemno priznavanje razlaga to, da so nekateri pesticidi autorizirani v Španiji, v Franciji pa ne. Torej, naprimer, španska agencija je odobrila nek proizvod, francoska agencija pa ne. Ampak to potem ni več Evropa. Potem vsak uporablja svoje proizvode. Ansesima besedo, gospod Merci. Merci, monsieur le président. Bunke. Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva prvo vprašanje, zaupnost, kar zadeva študije, glede vretenčarjev. V študiji glede vretenčarjev so zaupni elementi, zaupni bolj za zaščito posameznikov, naprimer ime in uh, direktor ki je izvedel študijo, je morda prikrito, ostalo pa ni zaupno. Glede vzemnega priznavanja, glede nekega proizvoda, naprimer, ki je dovoljeno v Španiji, v Franciji pa ne, bom dal primer, ki ga je že omenila Françoise Weber. Gre za podnebne in kmetijske pogoje. Eh, podnebje v Španiji je drugačno od podnebja v Franciji. In če govorimo o ciljih zaščite, to je povezano z e, e, ekoteksologijo in pa tudi z potalnico, lahko pridemo pač do različnih scenarijev, do različnih ugotovitev. V Franciji uporabljamo pač vse možne scenarije za to, da pokrijemo vsa tveganja. Zato smo malce bolj restriktivni kot v Španiji, kar pa je povezano tudi s samim tipom tal in podnebjem. Zaradi tega prihaja do eh, razlike. Ampak te razlike lahko tudi znanstveno utemeljimo in razložimo. Dobro, jaz pa bom nadaljevala s spori. Vsako leto imamo tam med 10 in 15 eh, sodnih postopkov, včasih tudi več. Velika večina teh sporov nastane? Se strani prosilcev, ki niso zadovoljni z odgovorom, z odgovorom, zato ker določene uporabe nismo dovolili ali pa zato, ker je moratori, ki so ga dobili po umiku proizvoda nekaj, s čimer niso zadovoljni. Skratka, večina teh procesov je povezanih s dejstvom, da so prosilci nezadovoljni tri imamo trenutno teku, enega sem omenila ravno prejle, ki jih pa včasih sprožijo nevladne organizacije, ki se pač ne strinjajo z takšnih ali drugačnih razlogov za odločitvijo, ki smo jo sprejeli gospod Mersije, bi lahko našim vinogradnikom razložili, zakaj so določeni proizvodi odobreni v Kataloniji, na naši strani meje pa ne? Vse razumem to razliko podnebja, ampak tu je razmejitev malce nejasna. To je zelo zanimivo vprašanje. Ne bom se zdaj spuščal to, ampak bom dal besedo gospe Lindberg, da odgovori na vprašanje gospe Rivazi. Eh, ja, tak. Eh, Når det gjelder frågan om... Hvala lepa. Kar se tiče zaupnosti. Ne pridobivamo informacije. to počne EFSA, ko se odloča, ali bo poročilo dostopno širše javnosti. Potem imamo posebno pravila, ki potem pravijo, kaj se je potrebno poštevati pri zaupnih podatkih. Na splošno ime avtorja, tudi del tega, včasih pa tudi sestava in kakršne koli informacije, ki bi lahko škodovale komercialnemu interesu podjetja, če bi to bilo sporočeno širši javnosti. Sedaj pa kolegica. Hvala lepa. Sama razumem to vprašanje takole. Kar nekaj primerov smo imeli, kot je francoski predsednik dejal, ko prosilec ni zadovoljen rezultatom, ko je bila prošnja zavrnjena ali smo zahtevali bolj restriktivne pogoje, takrat dvomijo o tem odločitvi. Naj pa izpostavim, če fitosanitarno sredstvo damo na trg, mora biti potem v določeni državi članici, mora biti priznan tej državi članici. Seveda pa to samodejno ne pomeni, da izpolnjuje pogoje drugih držav članic. Nekaj, kar je avtorizirano na danskem ordani, na švedskem. Imamo tudi postopke, ko kaj ni veljavno v drugi državi zaradi specifike. Hvala, gospod Olekot. Hvala lepa. Torej. 63. člen jasno pove, kaj lahko damo javnost in kaj je zaupno. To je zakonodaja glede okoljskih predpisov. Veliko ljudi od agencije zahteva ocene ali informacije z naše strani. In smo zelo odprti. Tako izpolnujemo 63. člen, kar se reče objave informacij javnosti ali drugim podjetjem ki nas za to prosijo. To je prvo vprašanje. Drugo, koliko sporo je bilo na sodiščih? Nismo imeli nič, nobenih primerov na sodiščih. To je razlika z drugimi. In potem razlika med Španijo in Francijo. Komercialna vprašanja se tukaj pojavljajo. V Združenem kraljestvu imamo industrijo topogenih plinov, ampak ja, je tudi gledano zelo majhna. V primerjavi z nizozemsko, na primer podjetja spremajo komercialne odločitve, ali bodo dali, dostavljali proizvode na trg. In veliko podjetij v zržnem prerastu je vlastni nizozemski, pa ne more uporabiti istih pesticidov, ker agrokemijska podjetja menijo, da je trg premajhen, da bi iskali avtorizacijo na našem trgu. Torej, gre za komercialno vprašanje včasih, ki jih maje tudi povzročajo. Hvala. Merci. Najlepša hvala, gospod Rivazi. Ja, nisem zelo zadovoljna s to zaupnostjo. Švedska agencija pravi, vse je odprto, ni zaupnosti, ANSES pravi, da eh, počrni samo imi direktorja laboratorija, EFSA pa pri vseh študijah glede Monsanta pravi, poklicna skrivnost, poklicna tajnost. Za nas kot poslance je to zelo pomembno. Včasih pač ne vemo, zakaj EFSA pravi, da je nekaj poklicna tajnost, da je nekaj pod avtorskimi pravicami in da teh informacij ne sme predložiti. Zakaj se podjetja skrivajo za tem? Uredba pravi, da ste odgovorni za to, da opredelite, kaj je zaupno in kaj ne. Zato vam postavljam to vprašanje. Voilà, gospa Weber. Oui, madame, je comprends tout à fait, effectivement. Ja, vse vas razumem. Vsak je dal drugačne primere tega, kar, kaj pokriva to pravilo o zaupnosti. Pravilo pa je zelo precizno. Če skupaj vzamete vse naše odgovore, boste videli, kaj pokriva to načelo zaupnosti. Lahko bi to precizirali še v pisni obliki. Mi smo odgovorni za to, da preverimo, da podjetje ne bo zahtevalo, da anonimiziramo več, kot pa predvideva uredba. In to zahteva veliko dela in veliko resursov, ko moramo preučiti vse te različne študije. Mi smo zares zelo angažirani in zares želimo poskrbeti za to, da bodo ti dokumenti in ocene kar se da transparentne. Mislim, da lahko na ta način pridobimo vsi. Mi bomo pač povedali, kako delamo in da so naše študije in pa ocene kakovostne. Družba, državljani pa bodo s tem bolj zaupali delu, ki poteka tudi na evropski ravni. Torej, to, kar je treba e, označiti kot zaupno, je dobro e, označeno in sicer e, postopek izdelave, surovine in tako naprej in pa vse, vsi podatki a, glede imen tistih, ki izvajajo študije oziroma eksperimente na pretenčarjih. Še enkrat pa želim izpostaviti, da želimo zares odpreti vrata do teh informacij, študij in tako naprej. želimo skratka zagotoviti, da bo dostopno vse, razen to, kar, določba, kar uredba ne določa kot eh, zaupno. Hvala, gospod Lengen. Eh, ja, eh, Hvala lepa. Kot sem že dejala. Ne odločamo, kaj je tajno in ne zadržimo podatkov, pred njih posredujemo, a EFSA, EFSA se potem odloči, kaj bodo dali javnosti, kaj ne. Kot je del kolega iz Združenega kraljestva, se to storijo v skladu s pripisi, točna načera so, ko odločamo, ali so podatki zaupni ali ne. Naprimer, če bi lahko objav podatkov glede sistemi proizvoda lahko vodila do ekonomske škode, potem takega tipa podatkov ne objavimo, potem je to zaupno. Kakorkoli že, podatki iz toksikoloških študij, pa so objavljeni. To ni razlog, da bi to bil predmet zaupnosti. Hvala, predlagam, da nadaljujemo. Gospod Donano, imenu MDD. Hvala, gospod predsednik. Še eno vprašanje imam, s katerim bom dopolnila gospod Ribazi. In sicer v končni študiji pravi EFSA, da lahko podjetjem naloži korekcije in se omeji na uh, tiskarske napake in podobne napake pri študijah glede uh, glifozata. Ampak to se nanaša tudi na zaupne podatke. Ta pravica do upogleda je bila zavrnjena nevladnim organizacijam, uh, podjetjem pa je to dovoljeno. In to zato, da bi zavarovali integriteto procesa. Vi predstavljate tu agencije in zanima me, če integriteta procesa ni bila ogrožena s tem, da podjetje dobi v pogled v študijo predanje EFSA objavi, ostali pa ne. Najlepša hvala. Gospod Weber, gospod Mersi. Donc on, on, on peut que euh, être d'accord sur le principe. Lahko se samo strinjamo glede načela transparentnosti. Agencije, deležniki, podjetja morajo točno vedeti, kakšna, kakšne podatke uporabljamo za pripravo ocene. Edini podatki, ki so zaupni, so bili omenjeni. Gre za postopek izdelave substance in pa ime tistih, ki so izvedli študije na vretenčarjih. Kar zadeva komunikacijo in pa postopek, ki je potekal na relaciji do EFSE, če bi mi lahko dali bolj točne informacije, vam lahko tudi pisno odgovorim. Neposredno pa na to ne morem odgovoriti, zato ker te teme ne poznam natančno. ne vem točno, do kakšne dinamike je prišlo med prosilcem in nefsom. Najlepša hvala. Merci, madame. Hvala, gospod Lendberg. Eh, ja, vi holju mi oma. Hvala lepa. Strinjamo se, da je zelo pomembno imeti odprt, pregleden proces. To je pomembno za pravno gotovost. Prav tako je pomembno, da imamo pregleden proces, kar se tiče podjetij in kar se tiče splošne javnosti in javnih organov. Sedaj pa kolegica. Hvala lepa. Naj povem, da imamo sodni postopek pred Evropskim sodiščem glede možnosti dostopa do teh informacij. To temelji na podatkih. To pozdravljamo, ker bomo imeli več jasnosti, harmoniziran pristop in bomo vedeli, kako se s tem ukvarjati v prihodnje. Merci, Hvala lepa. Torej je še nekaj možno doseči, kar se tiče preglednosti, stvari izboljšati. Sedaj pa gospod Luazok kot koordinator. Hvala lepa. Prvo vprašanje za britansko agencijo. Govorili ste o. Tem, da Združeno kraljestvo uporablja veliko manj javno-zasebnih partnerstv kot sosednje države. Ključeri so, kar se tiče učinkovin. Potem pa še drugo vprašanje za ANSES, ali je agencija že dobila predlog strani Monsanta za odobritev snovi strani FSE. Če da, lahko to bolj podrobno razložite. Hvala lepa. Britanska agencija, prosim. Thank you. Um, Hvala lepa. Združeno kraljestvo ima veliko regulativno agencijo, veliko strokovnega znanja imamo, da smo odprti za pogovore z vsemi akteri. Celotno postopko, kot sem že razlagal, komercialne zadeve narekujejo, pogosto narekujejo, kam posilci gredo pa Združenem kraljestvu imamo ugled kot učinkovit organ, vsako strokovno telo in potem pri medsebojnem pregledu imamo srečo, nimamo težav pri reševanju nadaljnih stvari v kasnejšem procesu, vse se hitro reši in ko pripravljamo ocene, tudi tako rešujemo vsa nastala vprašanja. In zato smo pač tako učinkoviti. Kot sem že dejal, pravni roki so specificirani v zakonodaji in skušamo po naših najboljših močeh to dosegati. Pri 93,9 odstotka smo, torej blizu smo tega, da dosegamo to, kar pravi zakonodaja. Nekatere pravne akte prav na roke, prostite, zamudimo, ampak vseeno skušamo to rešiti, kolikor se le da. V rokih. Združeno kraljestvo je dovolj veliko, da se lahko ukvarja z aktivnimi snumi, obnovami in sem skupaj. Merci. Um, Madame Weber. Hvala, gospa Weber. Hvala, gospod predsednik podoben odgovor imam kot eh, britanski kolega. Anses in Francija so zelo priljubljeni kot poročevalci, zato ker imamo veliko kadrovskih verov in ker lahko hitro in podrobno odgovorimo prosilcem. In to v razumnem roku. Naše ocene sicer niso tako dobre kot v Združenem kraljestvu, ampak smo ena izmed teh treh, štirih držav, ki so nekako najbolj priljubljene tudi zato, ker imamo resurse in uh, ekspertizo. Če odgovorim na drugo vprašanje. Na nas se obračajo številna evropska podjetja, tudi Monsanto in Bayer. Ja. Objavljamo vse avtorizacije skupaj z imenom uh, prosilca. To je vse dostopno na spletni strani ANSESA in pa tudi na spletni strani Evropske unije. Tam imate uh, ime prosilca in ime substance, ki jo preučimo. To je vse javno. Če pa želi gospod Vozo še precizirati svoje vprašanje, v zvezi z dosjeji, ki jih trenutno obravnavamo v povezavi z določenimi podjetji, bo to lahko predložimo, seveda, ob upoštevanju tega, da so nekateri podatki zaupni. Najlepša hvala, lahko to v pisni obliki sporočite. Predlagam, da zdaj razpre, razpravo odpremo tudi za vse ostale poslance. Gospa Gudlan, gospod Vajc. Izvolite, beseda je vaša, eno minuto imate. Tak, ker ordförande, prvi še vilja nemna. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj povem, da se strinjam s tistimi, ki ste govorili o pomenu preglednosti in odprtosti v kontekstu postopkov. To je nekaj, na čemer moramo delati še bolj. Vemo pa, da je švedska vlada sprejela strategijo okolja brez uporabe strupov. Da pa ne bi bilo treba uporabljati nevarnih snovi, kot so nekatere kisline, da bi kmeti spremnili svoj način dela. Me zanima, kako se skupaj deluje in kako bi lahko postopek še olajšali, izboljšali, tako da bi lahko dajali na trg manj tvegane snovi, alternative. Mm, gospa Lundberg ali gospa Rosen, gospa Lundberg. Tak, eh, ja, vi jobbar på olika sätt. Hvala lepa. na različne načine skušamo zagotoviti trajnostno naravnan kmetijski sektor. Sodelujemo pa tudi na nacionalni ravni, naprimer z ministrstvom za kmetijstvo, ko pripravljamo strategijo na ravno na nacionalni ravni. Veliko stvari pa se dogaja tudi na evropski. Med drugim skušajmo olajšati dajanje na trg nizkotveganih snovi. Mikroorganizmi so potencijalno pomemben sektor, pomembna skupina snovi, ki lahko nadomesti uporabo nekaterih kemičnih pesticidov. Smo poračevalci za deset različnih mikroorganizmov v tem trenutku in skušamo povečati naše pristojnosti na tem področju, da imamo lahko učinkovite ocene mikroorganizmov. Prav tako so te informacije, naprimer za mikroorganizme, zelo težavne za industrijo, da to predelajo, da se tega lotijo in da ocenijo, kaj ti smernice, ki jih imamo, kar se tiče mikroorganizmov, so nejasne večinoma, pravljamo to po predpisih za kemikalije. Sedaj pa smo podali pobudo, ko skušamo zagotoviti nova pravila za mikroorganizme, da bo to bolj jasno. Sedaj pa predajam besedo kolegici. Želimo ugotoviti, kako lahko omejimo uporabo fitosanitarnih sredstev potrošniki si želijo manj tveganih snovi. Pripravljamo nova pravila za uporabo teh snovi strani potrošnikov. To smo se ogledali v kontekstu trajnosti. Merci. La parole est à monsieur Wojt. Hvala, gospod Wojt. Danke, vorsitzende. Äh, meine Frage... Hvala lepa. Vprašanje za vse tri. Ste že kdaj zavrnili prošnjo za oceno, ker je ekonomski interes politično gledano obstajal za določen proizvod, ker je naprimer podjetje imelo veliko dobička s tem, ali bi lahko imelo veliko dobička. In sedaj poglobite tega vprašanja. Združeno kraljestvo, dejali ste, da ste samo delno financirani strani države, dejali ste, približno koliko pristopin pobirate in koliko zaslužite s temi ocenami. Lahko izključite, da podjetja pridejo v agencijo, ne zato, ker si želijo hiter govor, strokovno znanje, ampak ker si želijo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 Naše ocene in odločitve temeljijo samo na znanosti. Ne upoštevamo nikakršnih eh, gospodarskih, ekonomskih pomislekov. Promet podjetja nam ne zanima, ne zanima nas tudi potrebe kmetijstva, naprimer, da ne bi imeli nekega proizvoda, da tretirajo neko tveganje. Mi izvedemo samo oceno tveganj, temeljito na znanosti in učinkovitosti teh eh, ekonomskih kriterijev pa ne upoštevamo. Ponavljam, da mi nimamo nikakršnega dobička za zaračunavanjem pristojb in s tem samo pokrijemo stroške. Ja, seveda, pravi predsedujoči. Ampak živimo v nekem svetu silosov, Povedali so, da je združitev Monsanta in Bayerja potekala skladno z vsemi predpisi, ampak mi želimo to analizirati kot nek sistem, kot nek kompleksen sistem. To je tehnično znanstveni element in če smeš nekaj dodati za glifosat je nemška agencija tista, ki ocenjuje. Hkrati je prišel predlog za združitev Bayerja in Monsanta in so nastala vprašanja. Zakaj je Nemčija? Določene druge agencije so verjetno še bolj primerne za to. To so pač povezane zadeve. Sicer smo slišali vaš odgovor ampak mi želimo imeti nek globalni pregled nad temi zadevami. Zato prosimo za dodatna pojasnila. To sem želel pojasniti, zato da se bolje razumemo. Ta, te vprašanja so splošne narave. Najlepša hvala torej za vaša pojasnila. Gospa Clayton, imam besedo. Thank you. Najlepša hvala. Torej, če sem prav razumela, prvo vprašanje ste vprašali, ali smo kdaj zavrnili vlogo zaradi zasebnih ali vladnih interesov. Še enkrat bi ponovila to, kar sem povedala že prej. Mi smo neodvisni regulatorni organ in javna uprava, ki je neodvisna od vlade. Mi vsekakor spoštujemo naše kodekse, imamo neodvisni odbor, ki nadzira naše dejavnosti, poleg tega pa smo podvrženi tudi rednim neodvisnim revizijam. Uporabljamo znanstvene dokaze, da pridemo do rezultatov, ki so potrebni in na podlagi teh sprememo tudi svojo odločitev. Torej, nismo pod političnim pritiskom, nismo pod pritiskom vlade, da bi sprejeli odločitev, ki ni v skladu z znanostjo in znanstvenimi dokazi. Sedaj pa še drugo vprašanje. Nisem v celoti razumela, kaj točno želite. Ali bi torej naj mi dali nekomu pozitivni odgovor zato, ker nas financira država ali zato, ker, eh, smo, ker imajo v industriji pozitiven odnos do nas. Nisem razumela vprašanja. Ja, točno to je bilo vprašanje. Zanima me, ali lahko izključite to, da industrija raje izbere vašo agencijo, zato ker je več verjetnosti, da bodo pri vas dobili pozitivni odgovor, glede na to, da ste vi gospodarsko odvisni od eh, njih, od druge agencije pa ne. Um, the industry will. Industrija se obrne na nas, zato ker so naše odločitve vedno zelo stabilne. Lahko se zanašajo za nas, zanašajo se tudi na postopek peer review, lahko se zanesejo na to, da bodo kolegi iz drugih držav članic našo oceno sprejeli kot odlično. Vedo, da je postopek v celoti izveden v skladu z zakonodajo in zato industrija izbere našo agencijo ne zato, ker smo bolj ali manj popustljivi, izberejo nas zato, ker bomo eh, korektno in pravično izvedli celoten postopek. Eh, ah, Gospa Weber želi še nekaj dodati. Ja, najlepša hvala, najlepša hvala tudi za ta dodatna pojasnila v zvezi z legitimnimi vprašanji, ki jih imate. Smo v svetu kjer ne smemo ničesar izključiti. Ampak zgodovinsko gledano je bila sprejeta uredba 11.7 skozi 2009 zato, da bi avtorizacije, ki so bile prej nacionalne in so temeljile samo na odobriti v eni državi članici, torej da bi te avtorizacije bile odvisne od tovrstnih pomislikov, od eh, gospodarske teže uh, nekega podjetja in situacijo v določeni državi članice. Zakonodajec je tu našel rešitev, ki sicer ni popolna, ampak eh, je danes izmed na, ena najboljših in sicer imamo eno državo članico poročevalko, imamo pa tudi strokovni, medsebojni strokovni pregled. To je nek navzkrižni sistem, ki bi omogočil, da ena država članica um, poročevalka pač ne more storiti točno tega, kar želi. Uh, glede neke uloge. To je torej bil prvi odgovor zakonodajalcem. Morda ga je treba izboljšati, ampak mislim, da gremo v pravo smer glede pritiskov, ki se lahko vršijo nad državami članicami. In če smem, bi še sam nekaj dodal. Ko slišimo te številke, ki so bile povedane, in ko vidimo, koliko več sredstev imajo zasebni raziskovalci v primerjavi z javnimi? Si postavimo vprašanje glede mutualizacije sredstev. Morda bi bilo to dobro, da bi združili svoje skupne sile Nekateri imate 300 zaposlenih, kjer je 600, ampak v industriji jih je veliko več. To niso primerljive razsežnosti. Tako da se mi postavljamo pač določeno vprašanje. Sicer ste povedali, da gremo v boljšo smer, da nekako mutualiziramo javne vere, ki jih imamo na evropski ravni. Trg je konec konca evropski, ampak mislim, da je prav, da si postavimo ta vprašanje, kako še izboljšati to mutualizacijo, to skupno delo. In mi imamo pač vprašanje za to tudi zaradi ogromnih razlik, ki obstajajo med zasebnim in javnim videli smo te Monsanto papers, eh, glifozat in tako naprej, te afere, ki jasno kažejo, da je treba narediti še velik korak naprej. Eno sodišče je naprimer se odločilo, da bo prepovedalo glifozat. Tako da je nastala neka polemika glede katere je pomembno najti odgovore, tudi za evropske državljane. Ja, najlepša hvala. Mislim, da se lahko samo strinjamo s tem, da je treba imeti dodatna sredstva, dodatne vere. In to velja trenutno za glifozat, tako na evropski kot na francoski ravni. Uh, treba, uh, treba je imeti dodatne vere. V ZDA imajo nacionalni program za toksikologijo in če bi imeli nekaj podobnega tudi v Evropski uniji, bi lahko izvedli neodvisne študije glede nevarnosti stoviče, obstaja neka polemika, nerešena vprašanje glede dotične snovi. To bi bil res konkreten korak naprej. Sicer to ne pomeni, da bi mi pripravljali doseje za podjetja, ampak samo, da bi na dan način v Evropski uniji imeli eh, nek mehanizem, ki bi nam lahko odgovoril eh, na najbolj pereča vprašanja glede toksikologije določenih proizvodov. Najlepše hvala, gospa Ferenca. No, no, bi se izkusala, ker smo morali tudi akordo kon. Najlepša hvala, opravičujem se, ampak. Eh... Strinjam se z vsem, kar ste tukaj povedali, predvsem, eh, ko ste izpostavili to potrebo, da združimo naše zmogljivosti in da si ogledamo, kakšne so raziskovalne zmogljivosti, ki obstajajo. Strinjam se tudi s tem, kar je povedal kolega prej. Namreč eh, smiselno bi bilo ustvariti instrumente, ki jih tukaj potrebujemo, zato da zagotovimo združevanje zmogljivosti za raziskave. Zagotoviti moramo večjo stopnjo neodvisnosti. To je namreč velik pomislek. Dodala bi samo še en komentar. Zanima me, če lahko vse agencije odgovorijo na naslednje vprašanje.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 se zna zgoditi, naprimer, da bi bila neka snov odobrena na evropski ravni, proizvod pa ne bi bil autoriziran v določenih državah članicah. Obstajajo določeni primeri, tudi francoski primer, ko je bila snov kot taka odobrena, ampak zaradi eh, podnebja, tal, kultur in tako naprej, smo se v Franciji odločili, da ne bomo sprejeli eh, te odobritve, zato ker smo ocenili, da obstaja preveliko tveganje za potalnico. V študiji je bilo namreč pokazano, da bi lahko bile prekoračene dovoljene mere. Torej, iz teh razlogov se lahko včasih odločijo, da v določenih državah članicah teh podatkov ne bodo autorizirali. Ne vem, če sem s tem odgovoril na vaše vprašanje, ampak ta primer kaže na to, da je treba, je treba tveganje oceniti tudi na podlagi nacionalnih okoliščin, ne pa lokalnih. Čeprav zna to biti. Uh, problematično za vinogradnike na jugu Francije. Najlepša hvala. Želite še kaj dodati? Gospa Rozen? Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Podobno kot je povedal kolega iz Francije, menimo tudi mi dejstvo, da je nek izdelek dobil dovoljenje v eni državi članici, še ne pomeni, da ga bo dobil tudi v drugih. Poleg tega, tudi če se neka aktivna snov eh, avtorizira, to še ne pomeni, da bo izdelek avtoriziran. Ja, tudi jaz bi nekaj dodala k temu vprašanju. Razumem, da včasih prihaja do nesporazuma. Včasih se zdi, da mi opravljamo raziskave. Ampak ne, mi pripravimo samo ocene študij, ki jih je pripravila industrija. Študija, ki jo je pripravila neka, neko podjetje, pa ni raziskava. Taka študija ni bila pripravljena za namene raziskav, ampak zato, da bi ugotovili, kakšni so vplivi neke aktivne snovi po našem mnenju je pravilno, da industrija plača stroške za te študije. Pri nas zahtevamo, da se te študije izvede v skladu z smernicami za raziskave OECD. Po tem sistemu lahko sprejmemo podatke, ki so potem predloženi. Te smernice za testiranje so pri OECD razvili na mednarodni ravni, razvili so jih strokovnjaki iz različnih držav. In smisel teh smernic je to, da bomo potem lahko sprejeli rezultate testov, ki so bili izvedeni po vsem svetu v skladu s temi smernicami. Torej, industrija naj plača te teste, ampak testi morajo biti izvedeni v skladu z mednarodnimi standardi. Odgovornosti in stroškov ne smemo prenašati na javne organe. Merci, Hvala, gospod Ulakot. Hvala lepa. V našem pisnem odgovoru, to je vprašanje 57 in 58, smo že povedali, da je mogoče, da bo neko aktivno snov, ki je dovoljena v Evropski uniji, eh, da bo takšna snov zavrnjena za dovoljenje v, v Združenem kraljestvu. Obstajajo specifične kmetijske težave, ki se pojavljajo v državah članicah. Tudi Združeno kraljestvo ni izjema. Mi imamo nacionalne pomisleke, ki jih moramo vedno upoštevati. In ne zgodi se redko, da zaradi teh težav ne izdamo dovoljenja za promet v Združenem kraljestvu. Torej, lahko se zgodi, da je aktivna snov dovoljena na ravni EU, v Združenem kraljestvu pa ni nobenega izdelka s to aktivno snovjo. Hvala, gospa Ribazi. To bo tudi naša zadnja govornica. Ja, hvala. rekli ste, da za to uporabljate kmetijske razloge. Ampak dvome imam glede tega. Ko v Angliji uporabljamo nek pesticid, ki ni posem enak kot v Grčiji in, ki, in zato navajate kmetijske razloge, ali ste prepričane, da je toksikološka ocena zares enaka, to me zanima. Potem drugo vprašanje. Eh, tri velike agencije oziroma štiri imamo, angliška, francoska, nemška, švedska pravi, da ne proučuje novih dosjejev. To pomeni, da imamo tri velike agencije, ki, si, ki so si razdelile trg, vse ostale agencije pa so soparčevalci. In mene to skrbi. Zakaj? Ko izvajate medsebojni strokovni pregled, bo do vso ekspertizo gledene substance imeli samo v treh agencijah. Manjša agencija pa bodo mm, imele ekspertizo samo glede določenih zadev. Na EFSI pa potem glasujejo o tem. In kako je to lahko sploh objektivno? Kdo nam to lahko zagotovi? Da Bolgarija, Romunija in Estonija na vaš predlog glasuje v prid teh treh velikih agencij. Skratka, ni ravnotežja med agencije. Si se ne želim napadati agencije, ampak mislim, da ste postali preveliki. In da v drugih državah članicah nimajo dovolj močnih agencij. Vse države članice od določenih snovi, um, pač glasujejo potem na EFSI in kaj zagotavlja, da nekdo ne kupi glasov v teh manjših eh, agencij. Hvala. Anses, gospod eh, Mercier, najlepša hvala. Kar se deva prvi komentar. Glede razlik zaradi agroekonomskih razlogov. Kar zadeva to problematiko nasneževanja okolja, gre za klimo, tla in pridelek. In lahko imamo isto kulturo, isti pridelek, za, isti, i, za isto dozo proizvoda. In če to povežemo tudi z eh, pogoji, kot so podnobje in eh, tlemi, lahko pripelje do onesnaževanja potalnice. Vse je odvisno od od tega, kako se kmetuje. Nekje zemljo izsužujejo, spet drugot ne, upravljajo drenažo, druge od ne, tako da to spremeni okoliščine kmetovanja, zaradi česar včasih pridemo do različnih rezultatov. Sam je pravljen, da se skupaj popolno, imamo tudi evropski program, v katerega so vključene države članice, in kjer je jasno, kakšni različni pogoji obstajajo in kako bi se lahko izognili določenim težavam. Evalvacija pa ja, mora biti prilagojena glede na pogoje na terenu. Glede velikih agencij. pa menim, da imajo veliko ekspertizi tudi v drugih državah članicah, ne samo v Nemčiji, Franciji in Angliji. Ne želim citirati tukaj agencije, zato ker vedno, ko citiram nekatere, potem na, katere, na nekatere pozabim oziroma izpun, iz, jih izpustim, ampak imamo eh, kolege iz Grče, iz Nizozemske, potem Hanžis iz Avstrije, potem naši irski, danski kolegi, belgijski kolegi, nekateri izmed teh agencij izvajajo raziskovalne projekte na evropski ravni. Tako da imajo kompetence ne samo na področju pesticidov. Morda sicer ne toliko da bi zares bolj sodelovali pri oceni na, na evropski ravni, ampak imajo pa ekspertizo, ki jo lahko uporabljajo pri oceni fitofarmacevskih sredstev ali pa lahko sodelujejo na zdanstvenih panelih EFSA na evropski ravni. Skratka, ogromno znanja imajo tudi v drugih državah članicah, ne samo v Franciji, Nemčiji in Združenih kraljestvih. Hvala, gospod Lendek. Gospod Rozen, pardon. <laughs> Ingen fara. Tack, herr ordförande. Hvala lepa. Glede znanstvenega dela ne morem povedati veliko, torej, kar se tiče tega, da je potrebno upoštevati kmetijske in podnebne pogoje. Francoski kolega je povedal vse, kar je bilo glede tega potrebno. Opazili pa smo, da v velikih državah članicah upoštevajo vse te okoliščine pri prijavah. V skladu z zakonodajo mora država članica komisijo obvestiti o razlogu, zakaj je sprejela takšen sklep. Poleg tega pa morajo omogočiti tudi možnost pritožbe. Eh, eh, Hvala lepa. ko gre za vprašanje teh snovi in kako se to razdeljuje med posameznimi državami, to ne vem. Imamo pa sistem ocenjevanja. Ena država je poročevalka, vse druge države pa lahko podajo svoje komentarje in svoje stališče glede opravljene ocene. Tudi EFSA sodeluje v celotnem postopku. Po našem mnenju torej eh, tukaj ne prihaja do problemov. Ni pomembno, kdo je prva država poročevalka. Namreč vsi imamo priložnost, da pridobimo podatke, jih eh, pregledamo in eh, podamo mnenje. Hvala lepa, podporil bi komentarje francoskih in švedskih kolegov. Bi pa nekaj dodatno povedal. Nekdo je govoril o glasovanju v EFSI. Mislim, da v EFSI ne poteka glasovanje. Glasovanje poteka samo v osmerivalnem odboru. V EFSI pa glasovanja ni. To sem želel samo pojasniti. Merci za to precizijo, monsieur Bart Stas. Gospod Bart Stas. Ja, ik heb nog, nog twee. Dve vprašanje bi še imel, če lahko. Prvič, zelo specifično vprašanje za Švedsko. V enem trenutku je Švedska govorila o direktivi UZO. Tam je opisano tudi, kakšne so dobre laboratorijske prakse, čeprav vem. In prav zato me zanima naslednje. Ali ste eh, prepričani, da so te dobre laboratorijske prakse tudi vodotesne? Namreč, eh, če jaz dobro vem, so v Monsantovem laboratoriju imeli v zadnjih desetih letih samo eno revizijo, samo enkrat so preverjali, ali spoštujejo dobre laboratorijske prakse. In drugo vprašanje, nekako bi se navezano vprašanje, ki smo ga podali na prejšnji seji. In sicer eh, aktive, aktivne snovi se potrjuje na evropski ravni, dejanske proizvode, pa se potem izdaja potrje, dovoljenje na nacionalni ravni, ko gre torej za končni produkt, ki se ga uporablja. Ampak, ko se združi aktivno snov z koformulanti, je ta lahko bolj toksična, kot pa če upoštevamo posamezne sestavine. Pa je kljub temu nacionalni ravni prepuščeno, da izdaja dovoljenje za to. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi torej ko gre za fitofarmacevtska sredstva, da bi imeli na evropski ravni izdajanje dovoljenja za končno, končni izdelek. Kakšno je vaše mnenje, ali bi bilo to smiselno, da bi torej preložili sprejemanje odločitev na raven Evropske unije? Merci. Hvala. Anses, gospod Feber, boste vi najprej? Hvala, gospod predsednik. Kar zahteva nadzorovanje eh, GLP-jev, teh dobrih laboratorijskih praks. Laboratoriji, ki pripravljajo študije, so pogosto podvršeni to vrstnim kontrolam. Sicer je bolje, da televizije kontrole upravljamo bolj pogosto. V Franciji imamo različne sisteme. Imamo sistem COFRAC, naprimer, zelo pogosto. Uh, izvajamo te kontrole veliko bolj pogosto kot de, vsaki deset let, zato ker opravljajo tudi druge aktivnosti, ampak ja, lahko pa bi se pogovorili o tem, da bi imeli več revizij, zato da bi okrepili eh, kredibilnost in pa varnost in zanesljivost podatkov v dosjeju. Glede tega se strinjamo. Potem pa vprašanje, ali naj bo odločitev evropska ali nacionalna. Prav ste povedali, da imamo oceno učinkovine in potem odobritev na evropski ravni na podlagi ocene EFSE in držav članic. In ja, to je lahko tudi predmet pogajanj med državami članicami, ta odločitev o odobritvi. Vse je pa odvisno od znanstvenih pomislekov in pa tudi drugih pomislekov, ki jih države članice lahko upoštevajo, ko glasujejo. jezika. To so lahko zelo raznoliki pomisliki. Potem vprašanje je, ali je prav, da imamo samo eno evropsko odločitev glede pripravko, ki bodo pripravljeni na podlagi te učinkovine. To je odprto vprašanje. Imamo zakonodajo na področju zdravil, naprimer, kjer je zakonodaja vedno bolj evropskega značaja, centralizirana je, države članice pa samo prilagajajo ta obvestila in navodila za potrebe svoje države. Ampak eh, je pač manj razlik med nekom, ki trpi za rakom v Grčiji in uh, v Belgiji, kot pa med uh, belgijskim in uh, grškim kmetijstvom in pa kmetijskimi pogoji. Če bi bili pogoji za avtorizacijo samo na evropski ravni, bi bili veliko bolj kompleksni. Vse bi bilo odvisno od vrste kulture, ki jo upoštevamo. Pač mi moramo obravnavati vse od kultur, ki se jih obravnava v toplih grenah, do tropskih kultur, ki se pridelujejo na štirih kontinentih. Skratka, zares bi morali premisliti o tem, ali je prav, da bi imeli evropsko odločitev, ki bi bila sprejeta v obliki nekega kolegija. To bi bila politična odločitev, to je gotovo, ampak zelo kompleksna bi bila, saj bi morala biti prilagojena na vse uporabe. Ja, hvala. Ampak Evropa je združena v raznolikosti ampak lahko bi združili sredstva, pri rezultatih pa bi imeli to diferencijacijo. Lahko bi analizirali skupaj in potem morda nekaj odobrili samo za, določene, za določena območja. Morda bi lahko delali na tem in upoštevati klimo, tla eh, in tako, in tako naprej. Po tej poti mislimo naprej. Gospa Rosen. Eh, tack så eh, mycket. Eh, Najib Shahwala. Pri nas nimamo nobenih razlogov za to, da ne bi zaupali študijam, ki jih opravijo akreditirani laboratoriji. Res pa je, da ne vemo, kako pogosto se upravlja nadzor nad temi laboratoriji. Če je res, da pride do nadzora in revizije samo enkrat na deset let, potem bi se morali temu vsekakor posvetiti. Glede ravni, kjer se sprejemajo odločitve za izdajo dovoljenja, pa naslednje. Moj prvi spontani odziv na to vprašanje je naslednji. Težko bi bilo imeti postopek sprejemanja in izdajanja dovoljen za izdelke na nacionalni ravni. Zakaj? Zato, ker obstajajo zelo raznoliki nacionalni pogoji, ki jih je potreba, potrebno pri izdaji dovoljenja upoštevati. Poleg tega imamo na nacionalni ravni tudi različne zakonodaje, ki jih je potrebno upoštevati. Cel namen uredbe je bil to, da se lahko upošteva te različne kriterije za obravnavo posameznih aktivnih snovi. Torej, to je bilo, eh, namera je bila, da bi to harmonizirali, ampak to se ni zgodilo. Zato lahko obstaja veliko različnih razlogov. En način, kako harmonizirati to področje, je, da bi imeli nekakšen eh, črni seznam nesprejemljivih aktivnih snovi, kot imamo črni seznam dodatnih sestavin, ki ne smejo biti vključena v fitofarmacijska sredstva. Hvala, gospod Olakot. Ne vem, kako je z inšpekcijami laboratorijev, ampak dobro si je zapomniti naslednje. Mnogo študij, ki jih prejmemo, ne izvaja prijavitelj sam, ampak neko podjetje, ki eh, pripravlja študije za veliko število prijaviteljev. Predpostavljam, da ta podjetja, ki izvajajo študije, tako kot vsi drugi laboratoriji, izpolnjujejo eh, norme za dobre laboratorijske prakse. Pri izdajanju dovoljen vedno upoštevamo lokalne vprašanja, Vsaka aktivna snov, ki se obnovi ali pa ki dobi prvič dovoljenje, ima priloženo tudi možnost, kako bi to potem prevedli v končni izdelek. Torej, obstaja neka določena začetna stopnja razmisleka o tem končnem izdelku. Razlikujeta pa se potem metodologija in študije, ki se opravijo, ter rezultati na koncu. Torej metodologija, katerih, ka, s katero se ocenjuje aktivnost snov in končni izdelek, sta enaki. Obstaja torej veliko skupnega med aktivnostjo snovino in končnim izdelkom. Najlepša hvala vsem za to izjemno kakovostno izmenjavo mnen. Bomo morda poslali kakšno vprašanje še v eh, pisni obliki, zato da bi eh, vprašali kaj več tudi glede prvega sklopa vprašanj. Mislim, da vsi razumemo, da moramo iti naprej. Neke dogme nima nihče. Najlepša hvala vsem za zelo zanimive odgovore. Ja pa, svet, v katerem živimo, zelo kompleksen, zato potrebujemo tudi vašo pomoč, zato da bi to bolje uredili. Danes prihaja do zelo pomembnih odločitev. Jutri bomo sprejeli odločitev o neonikotinoidih. Ogromno eh, insektov je izginilo iz eh, Evrope, tudi opraševalcev je vedno manj. To so pomembne teme. Vprašanje je, zakaj? Zakaj se to do dogaja? Vsi iščemo odgovore na to, tudi zato, da bi poskrbeli za boljšo zdravje evropskih državljanov. Mislim, da je to naša gonilna sila. Pač mislim, da je prav, da skupaj stopimo, stopamo po poti neke boljše ureditve, kar bi bilo dobro za vse, za vse države članice Evropske unije in njene državljane. Najlepša hvala skratka za vse odgovore in upam, da se bomo kmalo zopet eh, videli za podobno razpravo. Najlepša hvala vsem.